No. Yeah, yeah. Important yes. Of, uh, committee. Thank you. Good afternoon. We can start our meeting. Lep pozdrav. Predlagam, da začnemo. Točka 13 na dnevnem redu. In sicer javna predstavitev o uredbi o finančnih storitvah, trenutno stanje in izzivi za prihodnost. To je izredno relevantna pobuda našega odbora, sicer da pripravimo poročilo o trenutnem stanju, kar zadeva zelo intenziven nabor finančnih predpisov, ki smo jih sprejeli v zadnjih nekaj letih, ki jih moramo tudi preučiti v smislu medsebojnih povezav in učinkov, obenem pa obravnavati tudi prihodne izzive, ki jih moramo obravnavati na tej podlagi. Glavni izziv pa je vprašanje CMU, o čem smo govorili danes dopoledne. Pomembno je tudi, da je komisija zdaj pripravila tudi neko vrsto pregleda trenutnega stanja. No in te dve pobudi bomo združili in dobro je, da je parlament začel z delom na tem. In dober začetek seveda je, da poskušamo analizirati te zadeve nekoliko bolj poglobljeno. In zato je tudi zelo dobro, da je poročevalec predlagal to javno predstavitev. Z nami so tudi zelo dobri strokovnjaki. Besedo bomo dali vsem našim štirim govornikom, vsakemu po pet minut, potem pa sledi razprava. Prvi govornik je gospod Martin Grül, finančni direktor banke Raiffeisen Bank International. Izvolite. Hvala lepa, spoštovane poslanke poslanci, spoštovani predsednik, dame in gospodje. Najprej mi dovolite, da se iskreno zahvalim za to povabilo na to predstavitev odbora ekol mojimi Martin Grul in sem eh, glavni finančni direktor Raiffeisen Bank International. Naš eh, sedež je na Dunaju in eh, srednja in vzhodna Evropa je naš domači trg. Skoraj da 25 let smo aktivni v srednji in vzhodni Evropi na 17 trgih, torej imamo 54 tisoč zaposlenih z skoraj da 15 milijoni strank z eh, perspektive banke, ki se veliko ukvarja z gospodinstvi, potrebujemo bolj učinkovito in uspešno evropsko zakonodajo na področju finančnih predpisov. Obstaja jasna povezava med eh, finančnimi predpisi in zdravim bančnim sektorjem, ki kot veste deluje kot eh, pomemben posrednik za rastoče gospodarstvo. Zelo pomembno pa je, da je regulatorni okvir stabilen in eh, da ne onemogoča akterjev na tem trgu. Dovolite mi, da povzamem glavne parametre poslovnega okolja, v katerem banke trenutno poslujejo. Nizke obrestne mere, nizko popraševanje po kreditih, nepredvidljivi nacionalni proračuni, nizka dobičkonosnost, omejen dostop do kapitalskih trgov. Vse Eh, več regulatornih in kapitalskih zahtev in ne smemo pozabiti tudi na dodatne nove eh, prispevke in dajatve, ki se uvajajo v kontekstu regulacije finančnega trga. Takšno poslovno okolje predstavlja veliki ziv za celotno industrijo, kar lahko v končni posledici tudi zavira gospodarsko rast. Kapitalske in likvidnostne zahteve CRD4 in CRR ter bančne unije so zelo pomeni koraki, ki gredo v smer krepitve stabilnosti evropskega finančnega trga. V prihodnje noben davkoplačevalec ne bi smel več plačevati za reševanje neke banke, ampak predpogoj za delovanje tega novega sistema v praksi je ustrezna implementacija oziroma ustrezno implementacijsko obdobje, da se ustrezno tudi uh, nabere zadostna mera kapitala, sicer bo kreditiranje gospodarstva uh, upadlo, kar pa paralizira gospodarsko rast. Jasno je, da nadzorniki poskušajo pospešiti eh, čas za implementacijo in eh, zahtevajo kapitalsko ustreznost, bično pisano hitreje, kot to zahteva zakon. Bazel 4 lahko tudi nadalje omeji financiranje naših eh, klientov, kajti tu se uvajajo različne stopnje, ki omejujejo kreditiranje MSP-jev v še večji meri. Ne pozabimo, MSP-ji so temelj evropskega gospodarstva. In zato mi dovolite, da omenim tri eh, področja nedoslednosti v trenutnem finančnem regulatornem okviru, ki eh, bistveno, bistveno eh, omejuje finančne in kadrovske vire in omejujejo bankam nabor ustreznih kapitalskih rezerv. Najprej, ker zadeva zahteve po poročanju. Standardi EBA za področje finančnega poročanja zajemajo skoraj 2800 strani. ECB, nacionalni regulatorni organi SRB eh, naj bi ustrezno usklajevali te aktivnosti poročanja. Kot smo vedno povdarjali, je učinkovita bančna unija nekaj, kar zahteva visoko mero koordinacije med različnimi nadzornimi organi. Že dan danes se soočamo z zahtevami po objavljanju poročil, poleg tega so obveznosti poročanja v prihodnje še širše. ECB predpostavlja poročanje o čisto vsakem kreditu, ki presega 25 tisoč evrov. In še posebej manjše banke so iz tega naslova preobremenjene zaradi teh novih zahtev naj par trenutkov omenim tudi kapitalske zahteve. V tem trenutku je ključnega pomena, kako kapitalske zahteve nacionalnih regulatorjev in pa ECB ostajajo med seboj povezane. Še vedno je visoka mera negotovosti. V tem trenutku nam reč ni jasno, kako naj bi eh, kapitalske zahteve nacionalnih eh, nadzornih organov bile vključene v odločitev SREP. Evropske centralne banke. Zato potrebujemo jasen in dosleden okvir za določanje kapitalskih rezerv. Za, manjške, za manjše banke je nujno, da nadzorni organi prilagodijo regulatorne zahteve njihovim poslovnim modelom. Manjša banka ne bi smela imeti zahteve eh, po istih zahtevah kot eh, po istih zahtevah poročanja kot eh, velike banke, kar zadeva politiko nagrajevanja in podobno. Naslednja pomembna zadeva in se upravičujem, ker bom verjetno porabil več kot pet minut, ker ti gre za zelo pomembno področje. Zar bančne dajatve. Bančne dajatve slabijo stabilnost in tudi ogrožajo konkurenčnost na evropskem trgu. Vidimo namreč, da prihaja od krize do vse več razno raznih bančnih dajatev zato da državljani ne bi plačevali za reševanje eh, teh eh, bank. V šestnih državah je prišlo do povečanja bančnih dajatov in eh, zato so morajo banke, ki poslujejo čezmejno, soočati z razno raznimi predpisi. Nekatere dajatve v Združenem kraljestvu, na primer, so davki, ki financirajo splošni proračun. V Nemčiji imajo regulatorne dajatve, ki, na, ki polnijo uh, sklad za reševanje, ki je neodvisno od splošnega proračuna in eh, številne te dejatve temeljijo na bilančni vsoti, ne glede torej na to, ali banka posluje dobičko na osnovi ali ne, mora v vsakem primeru plačevati to dejatov. Še večji problem je, da se nekatere te dejatve v tem trenutku plačujejo poleg eh, prispevkov pa nacionalne sklade ali pa v Evropski enotni sklad za reševanje in to res eh, je breme, ki ga težko prenašamo. Na ta način bi lahko ukrepili našo kapitalsko bazo, Eh, zagotavljali več kreditov ali pa razvijali nove modele za storitve našim strankam. Zato predlagamo, da se nacionalni bančni davki oziroma dejatve razumejo kot prispevek v sklad za reševanje in v prihodnje bi le ta enotni sklad eh, zagotavljal stabilnost finančnih eh, trgov in prekiniti je potrebno povezavo med državami, davkoplačevalci in bankami, kajti nacionalni davki v ta iste namene bi morali odpasti kar zadeva čezmejne bančne skupine, kot je naša, ki deluje v EU, eh, izven EU, v državah z evrom, državah brez evra, tu so enotne, enotni standardi nadzora ključnega pomena. Ampak v praksi žal nadzorni postopki ostajajo zelo raznoliki od države do države in eh, to je Evropska, Evropski bančni eh, organ tudi ustrezno izpostavil v svojem poročilu leta 2015 obstajajo razlike, kar zadeva konkretne potencijalne zahteve, kar zadeva CRD4 za posamezne institucije. Jasno je, da pristojni organi morajo oceniti ustreznost vlastnih sredstev, ki jih eh, imajo nadzorni eh, organi in praktično v vseh primerjih to zahteva določena minimalna mera kapitala upoštevajoč rizični profil. To je vse lepo in prav, ampak način, kako se ta minimalna raven kapitala dejansko izračunava in uh, uveljavlja pri bančnih institucijah, pa je zelo raznolika. Nekatere eh, organi to izpostavljajo kot priporočilo ali pričakovanja, spet drugi organi pa to opredeljujejo kot zavezujočo pravno zahtevo. Takšno eh, nehomogeno odločanje privede do nepoštene konkurence in lahko celo privede do regulatornih eh, arbitarnih eh, odločitev. Prav tako so nadzorstveni postopki zelo raznoliki, kar zadeva upravičenost kapitalskih inštrumentov, ki se lahko uporabljajo za doseganje ciljev. Nekateri pristojni organi so dokaj restriktivni, spet drugi omogočajo bistveno širši nabor inštrumentov, ki se uporabljajo. Na zadnje bi rad vašo pozornost usmeril tudi v smer novih sprememb v okviru mednarodnih standardov o računovodskem poročanju. Predvsem imam v mislih eh, nov pravilnik eh, IFRS 9, ki ima lahko velik vpliv na kapital evropskih bank. Nekateri analitiki pravijo, da to lahko celo izbriše od 10 do 30 odstotkov vsega kapitala evropskega bančnega sektorja in to je nekaj, kar moramo razumeti, zato potrebujemo holističen pristop in pregled vseh ukrepov, ki se bodo izvajali v prihodnih mesecih. Če zaključim in še enkrat se upravičujem, ker sem presegel previden čas. Banke potrebujejo nekaj več manevrskega prostora, potrebujejo dovolj časa za uh, oceno obstoječih finančnih predpisov in tudi za harmonizacijo in koordinacijo. Nacionalni, nacionalne bančne dajatve se morajo usmeriti v, ba, v sklade za reševanje. Eh, bančna kapitalska unija je zelo dobrodošla in evropsko gospodarstvo potrebuje več kot zgolj finančna stabilnost in eh, strožje predpise. Banke namreč potrebujejo tudi prihodke, da lahko izpolnjujejo svojo vlogo finančnega posrednika in da na ta način lahko spodbujejo rast v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Mikaela Kohler, generalna direktorica Združenja Insurance Europe. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, gospod Baltjevi. Eh, hvala tudi gospodu Balcu, zato da je povabil tudi sektor zavarovalništva na današnjo predstavitev. Pozdravljamo to zamisel o oceni trenutnega stanja in o opredelitvi izzivov in predlagala bi, da si pogledate tudi eh, dokument, ki smo ga razdelili preko sekretarjata, kajti to mislim, da zelo dobro izpostavlja to, kar bom povedala v naslednjih minutah. Z zavarovalniškega vidika bi rada izpostavila tri ključna vprašanja, tri ključne izzive. Najprej se je potrebno lotiti eh, preko eh, mednih informacij in zahtev v prodajnem procesu, potem zagotavljam, da solventnost zdaj deluje, kot bi morala in kot tretje priprava mednarodnih standardov z močnim evropskim mandatom. Dovolite mi, da se dotaknem prve točke in sicer reševanje vprašanja eh, prekomerne količine informacij in podvajanja nalog pri prodaji zavarovanjskih produktov. Ko prodajamo zavarovanjske produkte, preko spleta strani posrednika, moramo upoštevati pet evropskih eh, zakonodajnih aktov. IMD2, TRIPS, eh, Solventnost 2, direktiva o prodaji nadaljavo ter, o, eh, ter eh, direktiva o e-prodaji oziroma e-trgovini. Delo se je razumljivo osredotočilo na posamezne zakonodajne akte, ampak mislim, da treba upoštevati tudi celokupen učinek vseh teh trenutno imamo 74 eh, zahtev po predpogodbenem obveščanju, eh, v prihodnje pa bo teh 147. Prodajna pravila bodo mm, torej 388 odstotkov večja, eh, zahteve po razkritju mm, glede posameznih produktov pa prav tako več kot 100 odstotkov gre tudi za zahteve po podvajanju, kajti več teh besedil vključuje ista pravila, vendar jih moramo vendarle zagotavljati v različnih oblikah in formatih. To je problem, ki se ga je potrebno letiti in eh, menimo, da bi to lahko rešili še v okviru razprave o IMD2. Solventnost 2. Industrija, kot veste, je še kako podpirala to, da se nadomesti uh, zastarel okvir solventnost 1 s sodobnim sistemom, ki temelji na tveganjih, kot je sistem solventnost 2, to je bil dolg, zapleten, kompleksen proces, ki je trajal približno 14 let, ampak vendarle eh, ostajajo tri ključni pomisleki. Najprej, režim, ki temelji na načelih, se je zdaj razvil v zelo natančen nabor pravil, več kot tisoč strani, prav tako načelo sorazmernosti ne funkcionira, kot je bilo prvotno mišljeno. Eh, in naš poslovni model ni v polni meri eh, odražen v tem kontekstu, kar bo vplivalo na našo sposobnost dolgoročnega prilagajanja, prav tako pa se bodo tveganja odmikala od industrije v smer posameznika in to vsekakor bo izziv za prihodnje upokojence. Pomembno je, da se lotimo te problematike na vseh ravneh, torej na ravni 1 in potem na ravni 2 in 3, kajti menimo, da je prva priložnost ta, da se lotimo tega vprašanja v kontekstu pobude o kapitalski uniji in pa menimo tudi, da bi ta vprašanja lahko obravnavali širše in zaključili do leta 2018. Tretje vprašanje, priprava mednarodnih eh, standardov z močnim evropskim mandatom. Morda se vam to zdi presenečenje, ampak do leta 2018. 13 eh, je pripravila mednarodno, je pripravila mednarodno združenje zavarovalničarjev tri eh, nove inštrumente, ki bodo stopili v veljavo do leta 2016, torej približno takrat, ko bo solventnost dve prav tako postala obvezna v evropski zakonodaji. Nas skrbi to, da bo manevrski prostor za evropske zakonodajalce verjetno omejen, ker te ti standardi zahtevajo implementacijo v evropski zakonodaji in to bi lahko privedlo do nadaljnih sprememb solventnosti 2, ki bodo vplivali ne le na velike podjetja, ampak na vse zavarovalnice v Evropi. In zato je po našem mnenju ključnega pomena, da evropski eh, pogajalci ne govorijo le v en glas, ampak da pogajanja temeljijo na zelo transparentnem mandatu. Z naše perspektive v tem trenutku namreč ni jasno, ali takšen mandat sploh obstaja ali ne, prav tako ne iz česa je ta mandat sploh sestavljen. Enih standardi so na mednarodni ravni sicer že sprejeti, ampak vendarle dva še ostajata, kjer bi lahko pripravili mandat, morda tudi s pomočjo uh, vašega odbora, kjer bi lahko obravnavali te m, mm, teme. In že zadnji komentar, EJOPA, podpiramo močan eh, evropski nadzorni organ za zavarovanje štev, kot je EJOP, kaj je po našem mnenju je pregled ESE, e, ki je pripravljen za prihodne leto, mora vsebovati tudi vprašanje upravljanja in pa nadzora, zagotoviti pa je potrebno tudi to, da vse ravni odražajo in podpirajo implementacijo političnih odločitev, ki eh, so jih sprejeli so zakonodajalci. Vse ta vprašanja eh, seveda lahko še obravnavamo in zelo eh, bi si želeli, da bi tudi ta odbor obravnaval to tematiko. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam gospe Morne, uh, Moloni iz eh, LSE. Hvala lepa. Z velikim veseljem nagovorim vaš odbor glede tega ključnega uh, pregleda. Malce še prezgode, da bi ocenevali uh, učinek reform. Era. Deso pa je, da te reforme že nekako potekajo po modelu ustaljenega poslovanja. Zdi se, da se vendarle nekoliko eh, že stvari premikajo v smer eh, proti regulaciji, še posebej kar zdaj v kapitalsko unijo. Po drugi strani pa je obseg popravkov zakonodaje, vključno eh, za tudi kulturo v industriji, ključnega pomene, kar je izkazalo tudi več eh, nedavnih eh, izkazanih kršitev. Pomembno je torej, da se uvede nov režim in zato tudi pozdravljamo pomembno delo, ki, jo, ki ga izvaja odbor Ekon. Tri tematike bi izpostavila. Prva je centralni pomen nadzora in eh, izvajanja zakonodaje. Ali morda je potreba po prehodu iz eh, načrtov v dejansko izvajanje. Potrebujemo tudi celovit eh, pregled tega, kar predstavlja zelo krhak institucionalni ustroj. Bančna unija in SFS sta bila postavljena oziroma zastavljena v intenzivno kriznih razmerah in pomembno je, da oba sistema v pogojih običajnega poslovanja vendar ne nadziramo. Še posebej EBA mora eh, biti sposobna učinkovito podpirati eh, enotna pravila in enotni trg. Centraliziranje mm, razno raznih eh, silnic mora pospremljati tudi zakonodajna reforma. Sposobnost ESME, e, da podpira evropsko konvergenco, kar zadeva ravnanje na trgu je tudi potrebno podpreti. Nevarnost, eh, da se varstvo potrošnikov eh, razširi na področje tržne stabilnosti, je tudi nekaj, kar bi morali rešiti tudi na zakonodajni ravni, če je to potrebno. Ker zadeva rezultate, je potrebno nadalje spremljati ESA v okviru eh, zakonodaje. Izboljšati je potrebno konvergenčnost in pa izboljšave enotnega pravilnika. Neodvisnost, eh, vodenje upravljanje, financiranje in pooblastila evropskih nadzornih organov je nekaj, kar bi lahko še izboljšali. Potrebno je zagotoviti ustrezni nadzor in zato bi lahko izboljšali pravila, kar zadeva raven 2, da bi Eh, evropski nadzorni organi imeli več fleksibilnosti, prav tako bi tu lahko nekoliko spremenili pravilnik. Druga tematika, ki bi se rada locila, je raven regulatorne eh, revolucije z majhnim eh, R, kajti to zahteva nekakšno stalno stanje obnove in prenove, vendar na dovolj sorazmerno nizki ravni. Gre za seveda Eh, velik dosežek, ki ga predstavlja ta enotni pravilnik, ampak obstaja še veliko odprtih vprašanj. Klauzula o pregledu je ključnega pomena za to fazo doseganja rezultatov. Pregled, eh, pregled bi lahko vključeval tudi tveganja doslednosti in prekrivanja, še posebej za multifunkcijske skupine. Izvajanje načela sorazmernosti, ki se pojavlja v številnih ukrepih eh, na ravni 1, Eh, in potem tudi vprašanje arbitraže. Pojavnost izjem in eh, dvomnih pravil, kar zadeva izvajanje tega režima v praksi, naprimer tudi definicija kapitala v okviru CRD4. Jasnost pravil okrog evropskih finančnih eh, pravil, kot naprimer doslednost, s katero Evropska unija uvaja koncept reguliranega trga no in na zadnje tudi kakovost in eh, kanali mm, za zbiranje podatkov v Evropski uniji in uporaba teh podatkov. Sposobnost EU zbiranja podatkov v finančnem sistemu je zdaj bistveno izboljšana. Zato bi lahko obravnavali tudi način, kako se ti podatki ocenjujejo in uporabljajo za potrebe zakonodajnih reform. Vrzeli v zbiranju podatkov, še posebej, kar zadeva finančne eh, trge za potrošnike in sploh upoštevajoč vlogo, ki je namenjena potrošnikom na področje kapitalske unije, je tudi področje, ki ga je treba eh, obravnavati. Menimo, da se moramo dokaj skromno lotiti novih reform s prioriteto na prenovitvi in osvežitvi obstoječih pravil. Evropska eh, finančna regulativa je dinamična in sestavljena iz številnih gibljivih delov in posamezni elementi tega režima lahko nadomestijo novo zakonodajo, če se seveda ustrezno izvajo. Eno področje, ki pa vsekakor po našem mnenju zahteva eh, jasnejši pregled, eh, zadeva zelo hitro razvijajoč se sistem vasa potrošnikov, predvsem eh, režim razkritja ključni dokumenti za investitore in tako naprej. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za vašo pozornost. Hvala lepa in na zadnje Kristof Nijam, generalni sekretar Finance Watch. Mr. Chairman, Mr. Batz, honorary members of parliament. Uh, gospod predsednik, uh, gospod Batz, spoštovani člani članice tega odbora, hvala, da ste povabili Finance Watch, da z vami deli še stališča civilne družbe v zvezi s tem, na to gledamo uh, z in, stališča javnega interesa. Eh, ko gre za pregled stanja eh, uredbe finančnih storitev v Evropski uniji. No, nekaj točk. Obstajajo eh, majhna prekrivanja, ampak s tem so povezani majhni stroški, če primerjamo koristi proti stroškom nezadostne uredbe. Evropska komisija je opravila oceno leta 2014 in ugotovila, da vse posamezne zakonodajne pobude, da so imele pozitiven učinek. Tretjič, ta pregled eh, stanja se ne bi smel uporabljati za to, da bi nazadovali z zakonodajo ali upočasnili. To je dobra priložnost, da se ocenijo vrzeli, in eh, nedoslednosti v finančni uredbi, da se na ta način potem delo dokonča. Eh, eh, večina pokriznih uredb je bila mikro previdnostnih mikroprudencijskih, niso pa bile makroprudencijske. Torej, da bi gledali na sistem kot na celoto in zagotovile, da institucije ne bodo istočasno zašle v težave. Še vedno obstajajo tveganja za finančno stabilnost, za državljane in za davkoplačevalce. Poglejte si samo nestabilnost trgov v zadnjih tednih. Obrestne mere so eh, blizu ničelne stopnje in smo na nepoznanem terenu. In ne vemo, ali bodo te stopne narasle ali ne mi smo uh, zdaj pripravljali to zakonodajo bolj z preventivnega vidika, mislim pa, da bi morala biti uh, bolj uh, odporna uh, in odločnejša temeljiti na uh, načelih. Nismo se dovolj zavzeli za uh, potrošnike in ostalo je nekaj nedoslednosti, naprimer, ko gre za zaščito potrošnikov. Uh, veliko razlik je pri tem, veliko razlik je pri transparentnosti, eh, tudi pri posameznih področjih in oddelkih. S tem se strinjamo. Potrebujemo več horizontalne koordinacije pri tem vidiku uredbe. Peta točka, ki jo želim danes povedati, je, da ideja, da je naloga končana in da se je zdaj treba osredotočiti na rast in delovna mesta, eh, ta ideja je nevarna. Zakaj? Zato, ker namiguje na neko pravzaprav trgovanje ali pa umetno in eh, nepravo nasprotovanje med eh, ureditvijo in pa eh, rastjo in delovnimi mesti. Finančna stabilnost je predpogoj za trajnostno rast. Andreja Enrija je to povedal kot vodja Ede. In sicer rekel je, da glavni prispevek, ki ga finance lahko dajo k rasti, eh, v tem, da ne ustvarijo finančne krize. Poglejte si še veliko raziskovalnih študij eh, strani institucij, kot je IMF ali OECD, BIS in druge. Vse te študije kažejo, da je preveč financ pravzaprav ovira za rast. No, v zaključku pa naj povem naslednje. V trenutku, ko se politična pozornost eh, preusmerja s tem, da je tega, da je treba regulirati bančništvo v senci na to, da ga je eh, treba promovirati proti unikapitalskih trgov, torej v tem času je še bolj nujno to delo zaključiti. Kako? S tem, da se bančništvo v senci regulira. In zakaj? Zato, da se zagotovi finančna stabilnost in da se zmanjša tveganje za davkoplačevalce in potrošnike. To so tisti pravi predpogoji, eh, s katerimi bomo ponovno vzpostavili zaupanje potrošnikov. To zaupanje potrošnikov pa je eh, temelj za povpraševanje potrošnikov. In to je po drugi strani eh, glavno gonilo rasti. Eh, potrošnja namreč predstavlja dve tretjini BDP-ja. Najlepša hvala za pozornost. Hvala vsem govorcem. Hvala za te res relevantne in dobre prispevke k naši razpravi in naši oceni. Naš cilj ni, da se ustvarjajo nasprotja med finančno stabilnostjo in uredbo ter rastjo. Prav nasprotno, mi želimo najti eh, nove poti, nove načine, kako se ukvarjati z vrzelmi eh, pri upravljanju in bančništvo v senci je gotovo ena taka vrzel. Po drugi strani pa želimo tudi bolje identificirati to, kako trenuten regulativni okvir in izvajanje tega okvira, kako torej vse to ustreza našim idejam o stabilnem finančnem trgu. In uh, trg mora biti tak, da bo vodil do trajnostne rasti. To ravnotežje je težko najti. In prav zato smo danes tukaj, da bomo proučili to vprašanje. Eh, seveda ne smemo iti nazaj ali pa stvari upočasnjevati, ampak eh, nihče pa tudi ne ve, kako kombinirati vse te zakonodajne akte da bodo dobro delovali. In mi, kot so zakonodajalci, smo tukaj zato, da opredelimo probleme in najdemo možne rešitve. Zdaj pa bomo začeli z eh, krogom govorcev. Eh, prvi bo poročevalec gospod Balc. No. Hvala lepo, gospod predsednik. Moj problem je naslednji. Ne morem vas eh, gledati v oči, zato ker je mikrofon ciljno usmerjen. Govoriti pa moramo v mikrofon, zato ker imamo tolmače in tudi druge v dvorani, ki me ne bodo slišali, če ne govorimo v mikrofon. Tako da lepo prosim, ne jemljite tega zelo namerno. Najprej hvala lepa, da ste tukaj. Hvala, da ste prišli na javno predstavitev. Vsi veste, da si Evropski parlament že dolgo prizadeva dobiti v pogled v posledice te zakonodaje. To je obsežna naloga in eh, to je naloga, ki jo komisija že dolgo prelaga in je ne želi opraviti v Evropskem parlamentu. Vsi za to prizadevamo in ne želimo postavljati regulative pod vprašaj. Ne, želimo le dobiti upogled v to, da bomo vedeli, kakšno je stanje, zato da bomo znali ustrezno ukrepati, glede na to, da je veliko zakonodaje še v pripravi. Sam pa ne bom tako dolg. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod predsednik. Namreč imam nekaj tematskih področji, ki jih želim predstaviti vam vsem ali pač zastaviti vprašanja samo nekaterim. Ta področja me zanimajo kot poročevalca. Moje prvo vprašanje velja za vse. In sicer, če govorimo o presojah učinka, me zanima, kako bi te presoje učinka lahko izboljšali v prihodnosti. Po mojem mnenju je to zelo pomembno vprašanje. Sprašujem vas tudi, po vašem mnenju, kaj se bo zgodilo z to študijo, ki jo pripravlja komisija. To je zelo pomembno, kajti mislim, da moramo dobiti jasen okvir za takšno študijo. Potem pa še vprašanje za profesorico Molovni in za predstavnika iz Finance Watcha. Predstavniki zavarovalnic in predstavnik bank lahko govori v imenu zavarovalnic in bank. In vaju sprašujem, kaj bi lahko izboljšali po vseh sektorjih na področju regulative. Zanima me tudi, kaj bi mm, morali storiti, kje pravila ne ustrezajo vašim eh, pričakovanjem. Imam tudi vprašanje za gospod Köhler in za gospoda Grila. Namen regulative je, da dobro ocenimo tveganja in zagotovimo čim boljšo zaščito za potrošnika. In tukaj ne gre samo za neko gospodarsko politično agendo. Zato je treba preveriti zakonodajo, ali upošteva presojo tveganja in posledice na gospodarstvo. To je še posebej relevantno, kajti sedaj smo glasovali danes pravkar eh, o tem EFSI-ju gospa Kohler in gospod Grür na tem področju, ki sem ga predstavil. Me zanima, kaj menite, kje so možnosti za izboljšave in pri majhnih in srednjih velikih udeležencih na trgu, me zanima, kaj menite, kako bi jim lahko izboljšali položaj. In še zadnja točka, ki jo želim omeniti, je zelena knjiga Komisije za Unijo kapitalskih trgov. Odbor Ekon je danes sprejel resolucijo na to temo in tudi poročilo na lasno pobudo se bo ukvarjalo s tem. Iz zelene knjige poznamo določene teme, naprimer direktiva glede prospektov. Zanima pa me, kaj je z unijo kapitalskih trgov. Kako bi lahko ta unija prispevala k temu, da bomo zagotovili izboljšave na področju zakonodaje in odpravili nejasnosti. Še posebej v okviru posameznih finančnih sektorjev. Seveda imam še več vprašanj, ampak eh, pet minut je mimo, zato se bom sedaj zahvalil. Hvala. Thank you. Hvala. Hvala, gospod Balc. Eh, Paul Tangen of Living Words. Sort of habit. Thank you, Chair, and thank for the cast. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem, da ste tukaj. Razprava je res zanimiva. Nekateri se pritožujejo, da je po krizi, pa tudi pred krizo, prišlo do um, preveč. Uh, ured, preveč uh, reguliranja. Ampak uh, od gospoda Balca in predsednika sem slišal, da tukaj ne gre za razpravo o tem, da bo uh, zakonodaje manj. No, uh, vse predstavnike iz bančništva in zavarovalništva bi prosil naj nam razložijo, kako naprimer delujejo bančne eh, pristojbine. Prosim, povejte, kakšno zgodbo iz finančnega sektorja, eh, zgodbo, ki bo pokazala, da eh, delate v interesu ljudi Evropske unije in da prihaja do pozitivnih sprememb v uredbah, ki predstavljajo neko priložnost. Vabim vas vse, da ne govorite samo o rasti in delovnih mestih, ampak poveste kakšen konkreten primer, kje imate vi priložnost, eh, tako bančni kot zavarovalni eh, sektor, eh, kje eh, vi delujete v interesu evropskega gospodarstva in državljanov. To je eh, specifično vprašanje na tej točki bi ga res rad zastavil. Mislim, da moramo razmisliti in še enkrat razmisliti o tem, kako naprej. Gospod Nidam in gospa Molovni, oba sta omenjala zaščito potrošnikov, vendar pa se nista spustila v podrobnosti, nista poglobljeno govorila o tem. Prosim za malo več eh, podrobnosti, kako bi lahko izboljšali varstvo potrošnikov po vašem mnenju. Mislim, da ta tema ni bila deležna dovolj pozornosti, eh, ko smo se ukvarjali z reševanjem krize ali lahko opredelite kakšno priložnost, ki jo vidite na tem področju. Hvala. Hvala. Mislim, da že lahko prosimo goste za prvi krog odgovorov. Upam, da boste lahko kratki, mogoče dve do tri minute vsak. Kdo želi začeti? Smisel Džam, Nižam. Gospod Nižam, izvolite. Nižam, je moj primek. E, to je nizozemski primek, ampak sem francoz in ga izgovarjam po francosko. Strinjam se z gospodom Balcem, da lahko proučimo učinek uredbe, vendar pa je v tem trenutku problem v tem, da e, številnih pravil še ne izvajajo v praksi. E, če si pogledate CRD 4, to ne bo stopilo v veljavo pred letom eh, 2019. Tako da vse skupaj sploh ni še natančno opredeljeno. No, študija učinka, ali bo to treba izboljšati. Najprej bi morali kvantificirati stroške krize, eh, kako je to vplivalo na uh, prebivalstvo. Moramo pogledati tudi, koliko stane to upravljanje uh, Eh, kakšni so stroški eh, za eh, usklajevanje in izpolnjevanje pravil. Lahko rečemo, če bomo zaposlili toliko in toliko ljudi, bo to toliko stalo, ampak učinki krize so veliko večji. In če želite napraviti oceno učinka, potem je treba upoštevati vse, ne samo eno stran. Prav tako ne smemo pozabiti, da je ta kriza rezultat deregulacije in neregulacije. No, ne smemo postaviti napačne diagnoze. V oceni moramo seveda proučiti tudi tveganje eh, skupnega defaulta in pa eh, distance. Please. Thank you. On um, the question of impact assessment, Glede ocene učinka bi rada na tem mestu samo citirala podpredsednika Timermansa, ki je rekel, da bi morda morali razmisliti o tem, eh, kdaj jih naredimo. Eh, vedno jih delamo na začetku nekega mandata, ne pa na koncu. Eh, mogoče bi morali proučiti, kakšen je končni učinek na koncu procesa. No, gospod Niždam je ravno kar povedal nekaj o stroških in koristih eh, te uredbe glede solventnosti dve, še nimamo celovite številke, lahko pa eh, podam oceno ehm, finančnega ministrstva Druženega kraljestva. Eh, solventnost 2 oziroma izvajanje naj bi stalo 4,2 milijardi funtov korist pa je ocenjena na 3,6 milijarde. Torej, to je element, ki eh, nas lahko eh, malo usmerja. No, potem eh, vprašanje gospoda Balca. Kakšna so tveganja v tem sektorju in kakšen bi lahko bil učinek na realno gospodarstvo? Tukaj eh, smo se vprašali oziroma proučili določene vidike solventnosti dve. E, ne gre to, toliko za kalibracijo e, in za to, da se tveganja zanemari, ne, ampak e, treba je upoštevati tista tveganja, ki so več čas prisotna v gospodarstvu. Naš model življenskega zavarovanja še ni v celoti eh, oblikovan. No, zelena knjiga, kar ste tudi omenjali, eh, pa bi lahko eh, za infrastrukturne investicije naredila posebno rubriko. Gospod Tang pa je prosil za konkreten predlog, kjer bi sprememba v uredbi dejansko pomagala. Mislim, da je pomembno razmisliti o naslednjem. Ko si ogledamo svežen uredb, eh, je treba pogledati, kaj se je zgodilo. Eh, tveganje je bilo prenešeno na posameznika. Mi kot zavarovalniški sektor, ko želimo eh, prodati nek dolgoročen produkt, moramo plačati višjo pristojbino za tveganje. Eh, tukaj eh, povezujemo aktivo in pasivo in na nas še vedno gledajo kot na eh, trgovce. To ni v skladu z našim poslovnim modelom. No, kar se v končni fazi zgodi, je, da industrija zdaj daje spodbudo za to, da se premaknemo od vsega, kar izgleda kot neke, neke vrste jamstvo in kar lahko pomaga potrošniku, da uh, m, varčuje za svojo pokojnino. no, nekaj, kar je dober produkt za uh, večino eh, potrošnikov, morda ni dober produkt za upokojence oziroma za eh, pripravo na pokoj. Mi nismo trgovci, treba bi nas bilo obravnavati drugače v skladu z našim poslovnim modelom. Torej, ne sme se nas eh, meriti po eh, nekih poslovnih modelih oziroma v skladu z eh, volatilnostjo na trgu. Za eh, nas so pomembne druge stvari. Hvala. Lahko samo še nekaj povem o varstvu potrošnikov, ker eh, nisem prej razumel, da moram odgovoriti na obe vprašanji naenkrat. No, gospod Tang, da odgovorim na vaše vprašanje. Tri stvari. Eh, ciljne izboljšave na področju varstva potrošnikov bi lahko vključevale tudi, da se izboljša sposobnost za potrošnika, da primerja različne proizvode in da razume, mm, kako potekajo investicije v zvezi s temi proizvodi. Treba jim je povedati, eh, kakšni so proizvodi eh, v okviru CMU, tudi ko gre za tveganja. Tukaj bi morali zagotoviti zaščito in če nekaj tveganja prenesemo od bank na pokojninske sklade, bi lahko tudi izboljšali eh, eh, situacijo. Hvala. Uh, you, uh, hvala, gospod predsednik, in hvala kolegi za vprašanja. No, glede eh, ocene učinka, mislim, da je ta zelo pomembna. Nekaj predlogov bi imela. Eh, Bolj se je treba povezati s civilno družbo, to je zelo težko, ampak mislim, da predstavlja veliki izziv in v proces prinese tudi uh, drugačno perspektivo, drugačne poglede. Potem pa je treba vzpostaviti neke kriterije, eh, zelo jasne, eh, po katerih bomo čez tri ali pet let merili cilje. Treba je tudi oceniti časovnico oziroma roke. Proces je treba razdeliti v določena obdobja z roki, četrtič pa eh, močnejša sposobnost, eh, da se prouči to, kako zakonodaja vpliva na trge. Pa še eh, čez sektorska vprašanja. Mislim, da bi morali več narediti na področju sankcij potem eh, tudi nadzorni organi, ki jih je treba bolje opremiti in pa ekvivalentnost eh, pri dostopu do evropskega trga. Tukaj obstaja še vedno veliko razlik. No, eh, pa še, ki stvari ne delujejo dobro. Strinjam se s kolegi glede razkritja. Mislim, da tukaj še ne deluje vse dobro. Eh, ko gre za splošne informacije o uh, ukrepih finančnih storitev in tako naprej. Ko se bo program uh, iz krize razvijal, bo vsekakor postajal bolj proporcionalen in bolj primeren. Ampak teh ukrepov ne želimo uh, ustavljati, želimo, da se uh, učimo eden od drugega. E, MIFID 2 in uh, SRR eh, gradita na vsem skupaj. Eh, mislim, da bi bilo treba proučiti eh, vsakega posebej, vse te sisteme posebej in jih povezati in nadgraditi. No, potem pa še varstvo potrošnikov. Tukaj potrebujemo več doslednosti. Pri MIFID-u 2 vidimo, da so pravila zelo stroga, ko gre za dizajn proizvodov, ko gre za oblikovanje. Po drugi strani pa v Uniji kapitalskih trgov vidimo, da se dvigajo uh, kriteriji oziroma uh, vse lažje postaja za uh, tiste, ki izdajajo tvegane proizvode, da imajo dostop na trg. No, kako bi te stvari uh, povezali in uskladili? Uh, pa je, da evropska zakonodaja potrebuje bolj jasen pogled na to, kdo je potrošnik. Poglejmo še enkrat te naše eh, kriterije, eh, izvedimo določene empirične raziskave, koga želimo zaščititi in na kakšen način in mislim, da se moramo izogniti tem eh, nedoslednostim pri celotnem programu. Hvala. Impact study and a lot of things have already. No, glede študije učinka je bilo že veliko povedano. Še eno stvar bi dodal. Potrebujemo neko holistično, celovito oceno. Celovit pogled eh, potrebujemo na celotno zakonodajo, na zakonodajo, eh, ki jo izvaja komisija in pa regulatori na nacionalni ravni. Eh, tukaj se pocenjuje še eno tveganje, ki je zelo eh, pomembno za evropsko gospodarstvo. Včeraj sem dobil poročilo analitikov in eh, omenja se 20 do 30 odstotkov celotnega kapitala, eh, ki bi ga banke lahko izgubile. To je nevarnost, ki jo moramo upoštevati, tudi ko govorimo o tej oceni učinka mislim, da bi zakonodajalci morali to upoštevati. No, nevarnost je tudi v tem, da, bi, je tudi v tem, da banke morajo eh, določene sektorje zapustiti eh, oziroma kakšen je dostop. Eh, en tak sektor so majhna in srednja podjetja. Tukaj ni na voljo dovolj kreditov in banke so morda včasih prisiljene, da omejijo posojila. Mm, ne vem, eh, kako bi bilo, če bi imeli več večjih bank in manj eh, lokalnih manjših bank. Hvala. Now, Case Wimborne. Hvala, Case Wimborne. Hvala lepa, gospod predsednik različna mnenja in različni sektori so predstavljeni tukaj, težko je vse pokriti z nekaj kratkimi vprašanji, težko je dobiti celovito sliko pri tem pregledu. No, kakorkoli že, najprej želim spregovoriti o Timermansovi agendi, da bi zagotovili konsistenco. Javno govori o tem, da ima trialog vedno kompromise. Na to se tako posvečamo kompromisom, da na koncu pozabimo pregledati, ali vse skupaj deluje. Zato me zanima, ali vi poznate kakšne primere tega v MIFID in na ID2. Poznamo nekaj teh primerov, zadeva še ni zaključena, pa že vemo, da tako ni. Tudi v CSDR-ju in Emirju je za TTP podobno. Mislim, da je teh primerov še več. Eh, želim še slišati nekaj o teh križanjih in o tem, kako jih odkrivate. Zahteve glede poročanja, to je en od teh primerov. Tega je vedno več. Povečale so se zahteve za red velikosti, tako je prav. Tudi v okviru zavez G20 je bilo to sprejeto, ampak veno diagram, ki naj ga bi pripravilo neko podjetje o štirih dosjejih, torej Emir, prodaja na kratko CSDR in MIFID, potem to ni bil več diagram, ampak eh, je bilo to nekaj jezer, kjer ni bilo veliko prekrivanja. Kako bi to pokrili, kaj boste storili za to, da bodo standardi poročanja po teh dosjejih bolj standardizirani, zato da bodo Ljudje lahko to globalno uporabili in vedeli, kaj se dogaja. In še tretje vprašanje, to so nezakonodajne rešitve. Eh, profesorica Moloni je to omenjala. Gre za kulturne spremembe. V Združenem kraljestvu je bil prejšnji teden objavljen pregled eh, tujih trgov. Res so se posvečali osebne odgovornosti posameznikov, ki so vključeni v prodajo in pripravo teh finančnih izdelkov. Zanima me koliko bi lahko to vključili v evropski kontekst, ne pa da je to samo nacionalni režim v Združenem kraljestvu in še Finance Watch, če imate toliko pomislekov o potrošnikih in mislim, da tukaj mislite na upokojence, na nekoga, ki mora individualno prevzeti odgovornost za svojo starost, ne pa da se zanaša na starost, kajti mislim, da nobena država članica ne bo mogla čez 20 let zagotavljati pokojnine, ki bi ljudem omogočale preživetje. Torej, če so ti posamezniki odgovorni za to, kako bomo zagotovili, da bodo ljudje imeli dovolj, da bodo lahko imeli dovolj rezerve, eh, da bodo lahko pač preživeli v starosti. Hvala. Thank you. Next speaker. Hvala. Peter Ježek, v redu, Miguel Virges. Dobrega. Eh, ovi, ki, eh... Najlepša hvala. Slišal sem kar nekaj pritožb glede pretiranega bremena, ki ga to predstavlja za terciarni sektor, sektor v državah, tudi nekatere pripombe glede pretirane regulacije. In mislim, da je treba spomniti, da so stroški in zahteve, eh, ki so nastali zaradi finančne krize in ki jih nosijo evropski državljani, ocenjeni na približno 40 odstotkov BDP-ja Evropske unije. In če torej obstaja neka zakonita pritožba na račun tega bremena, ki je bilo ustvarjeno, je to gotovo pritožba, ki jo je treba pripisati eh, potrošnikom oziroma ki bi jo formulirali potrošniki. In ob tej nezmožnosti, da bi rešili zmožnost trga, da sam po sebi regulira sistem, se je treba vprašati, kaj je možnost storiti. Predvsem je treba eh, pri tem predvideti eh, regulacijo, torej zakonodajo, ki bo sicer zapletena, vendar pa je potrebna. In v zvezi s tem sprašujem, če je in seveda v primeru, če je sploh legitimno se pretoževati čez trenutno uh, obstoječo zakonodajo, kakšne so zato potrebe v gospodarstvu. Glede samega postopka pa se tu pojavlja cela vrsta vprašanj in lepo bi bilo, če bi naši povabljenci lahko na to odgovorili. Najprej to zahteva reševalni sklad in zanima me, ali ta predstavlja vsaj nekakšno razmerje tistega stroška, ki ga je povzročila finančna kriza oziroma ali je morda ta sklad premalo napolnjen in odgovor, ki ga dobivamo, je, je da je še potrebno tu izvesti nadzor in da predvsem banke kot vodilne med finančnimi institucijami uh, morajo še to storiti. Po drugi strani pa bančni sektor izpostavlja dva vidika. Eden je ločevanje bank. Imeli smo že predlog za eh, takšno ločitev med dejavnostjo eh, investicij in eh, dejavnostjo eh, skladov. In zato se sprašujem, ali ne bi kazalo tega ločevanja si zamisliti tako, da bi predvsem zaščitili potrošnike, torej predvsem tiste, ki vlagajo svoj denar, ki vlagajo svoje depozite pred tistimi, ki s tem špekulirajo. Poleg tega je to, kar predstavlja polovico bančnega kapitala danes, spet prišlo na raven, ki so ga banke imele še pred krizo. In tu se spet vprašaj, postavlja vprašanje, kaj je tukaj vzrok in kaj je posledica. In ali je ta um, zakonodaja, to reguliranje res takšno, da naj bi vodilo k uh, boljšemu ravnovesju na tem področju. Pa še nekaj pri tem kapitalu. Ugotavljamo, da obstaja neko protislovje med zahtevami uh, zaradi tveganja in zahtevami po kreditih, ki jih imajo uh, mala in srednja podjetja dejstvo je, da banke skušajo ne posojati denarja tistim sektorjem, ki jih obravnavajo kot bolj tvegana. In ne nazadnje vprašanje v zvezi z davki. Finančni sektor plačuje zelo malo davkov. Davčne stopnje so za ta sektor izredno nizke, bistveno nižje kot so davčne stopnje za državljane banke in finančne inštitucije pa so odločilni dejavnik tudi na področju davčne utaje. In zato bi želel vedeti, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem in ali je res treba zaščititi ta sektor in ali ta sektor res kaj prispeva k razrešitvi tega vprašanja. In ali bi bilo možno vzpostaviti tudi za nje nek pravičnejši davčni sistem, zato da bi plačevali davke prav tako, kot jih morajo plačevati državljani in da bi ob tem zagotovili potrebno preglednost ter uh, se izognili morebitnim davčnim utajam. Hvala. Hvala. Sedaj pa odgovori na ta krok vprašanj. Kdo želi začeti? Gospod Grl ali Finance Watch? Hvala. Gospa Swinburne, standardi glede poročanja. Razlike v standardih glede poročanja pri štirih različnih dosjejih bomo odpravili le tako, da bomo opravili horizontalne dejavnosti čiščenja, to sem že omenil, kar zadeva pravo okolje za potrošnike in prihodne upokojence. Seveda zagotoviti moramo trajnostne naložbe in dobičke na te naložbe. V trenutnem projektu CMU to ni predvideno, tam so nameni samo hitre, nameni zagotavljanja hitrih dobičkov. Likvidnosti je bilo premalo in uh, sedaj smo zagotovili dovolj likvidnosti, kajti želeli smo se izogniti propadu finančnega sistema, ampak to pomeni, da imamo sedaj obrestne mere blizu nič, kar pomeni, da smo v največji finančni represiji, ki smo ji bili priča v zadnjih dveh stoletjih. Torej, glavni pomislek ljudi so nične obrestne mere. Nične obrestne mere so potrebne zato, da se izognemo propadu sistema. Nič ni zaston, če si želijo upokojenci več dobička, bodo morali več tvegati. Ampak kot družba ne smemo prelagati tveganja s finančnih institucij na potrošnike, če potrošniki niso ustrezno podučeni o teh tveganjih. Sveda bi lahko uvedli neke vrste moralno tveganje v tej krizi. So pokojninski skladi, ki so največ trpeli, in bili pokojninski skladi zasebnih vlagateljev, ki so špekulirali na nevarnih trgih. To sem želel povedati v odgovor gospe Swinburne gospod Virgas in vaše vprašanje. Res je, strinjamo se, 55 milijardov za sklad za reševanje ni dovolj, zato da bi rešili institucije, ki so preveč pomembne, da bi propadle. Bail-in bo deloval samo za majhne banke, kakor je to delovalo v, na Cipru marca 2013, to ne bo delovalo za veliko banko čez vikend upoštevati. Morate, da imajo nekateri načrti za reševanje bank, ki so večje, tudi 1800 strani. Če kdo meni, da je mogoče čez vikend to izvesti, potem vam želim samo vso srečo. Hvala. Grl. Gospod Grul. Hvala. Kratek bom, kar zadeva zahteve o poročanju. Prav gotovo nismo proti zahtevam za poročanje, ampak te bi morali biti razumne. Prav tako bi morali diferencirati med velikimi bankami, ki imajo bolj kompleksne poslovne modele, kajti te banke morajo zagotoviti poročanje, zato da bodo regulatorji dobili njihove ocene in da bodo ocene lahko regulatorji tudi izvede, izvedli. Ne vem, kaj lahko te oblasti naredijo, če za 15 milijonov strank podamo informacije o vseh transakcijah vsak dan. Ne vem, ali imajo kapacitete, da to tudi storijo, ampak za majhne banke mora biti poročanje ustrezno prilagojeno. Ne smemo zahtevati enakih eh, standardov od majhnih bank kot jih od velikih. Mislim, da imajo tudi majhne banke zelo pomembno nalogo na lokalni ravni. Prispevki v sklad za reševanje bank, to je potrebno, ne želimo plačati dvakrat, razlog je preprost, ne želimo prispevati v sklad za reševanje in v nacionalne sklade, torej v državni proračun. Tako bi dvakrat obdavčili banke, davki, mimo grede, v običajnih eh, letih, to pomeni naslednje. Govorim samo u imenu Raiffeisena davke so mnogo više kot za posameznike bančništvo u senci. Res je to, moramo regulirati. Tukaj se strinjamo z vami. Ni pošteno, da se ti ljudje spuščajo v enake dejavnosti kot mi, pa niso izpostavljeni pravilom. Hvala. Hvala, gospod Koler vprašanje Case Winburn, kar zadeva križanje in prekrivanje. Samo en primer želim dati. Gre za razkrivanje stroškov in prestojbin. V PRIPS imamo ustrezna pravila v okviru tretjega člena. Zavarovalci bodo morali zagotoviti stroške, ki so povezani z PRIBom v skladu z in skupaj z povzetkom vseh stroškov, V MID-2 v členu 24.3 imamo prav tako navedeno določbo, da je treba vse stroške predstaviti na povzet način. Zahteve so podobne, ampak formulacija je drugačna in vsak resen uradnik za združljivost bo resno razmislil o tem, kako bi to storili. Preprosto Način, da rešimo ta problem, je, da pač navedemo samo referenco za uredbo PRIPS, tam je to urejeno in tako bi moralo biti tudi v MIG-2. To bi bila ena rešitev, kar zadeva zahteve za poročanje, da povem nekaj pozitivnega ali vsaj delno pozitivnega, iz solventnosti 2 se premikamo sedaj v solventnost 1 v solventnost 2. Prejeli smo 271 predlog za poročanje, to je korak naprej, ampak eh, pozitivno je naslednje. Imeli smo dodatne zahteve strani ECB-a za sektor zavarovalništva. Rekli so, da potrebujejo dodatne zahteve in po dolgih razpravah med ECB in IOPO so mm, sprejeli drugačno mnenje. Tudi industrija je sodelovala pri tem, sedaj imamo okvir, ki je ustrezen namreč ECB, prevzema veliko poročanje AIOPE. To je bilo mogoče, zato ker sta se obe strani potrudili. Uh, uh, Hvala lepa. Čisto kratki komentarji, kar zadeva zahteve o poročanju. Poročanje je zelo dinamično in mislim, da je to neke vrste uredba, ki bi jo bilo treba prilagoditi. Sama menim, da je to proces od spoda navzgor, ne pa od zgora navzdol. Mislim, da bi to ustresalo tudi različnim izam, kajti kakšen je namen finančnega poročanja? Namen je, da se podpira cilje finančne uredbe. Preveriti moramo, ali trenutni nabor pravil v okviru iz in eh, SSM-a to omogočati kar zadeva kulturne spremembe, mislim, da zakonodaja tukaj ni morda niti polovica mehanizma, ki ga potrebujemo na finančnih trgih. Nadzor in izvrševanje sta ključnega pomena. Žalostna realnost je pač takšna, da regulativne spodbude, kot je odgovornost in kazenske sankcije, igrajo pomembno vlogo. To je težko izvesti na evropski ravni, to so dosegli sicer z sistemom zlorabe trga, ampak eh, izhodišče je naslednje. Imamo občutek, kakšne sankcije države članice uporabljajo, kje in kakšna je možnost, da bi imeli vse evropski sistem tukaj, kajti to je tisto ključno sporočilo, ki ga moramo poslati, kajti ta uredba je zelo pomembna in še bančništvo v senci, strinjam se, zaradi tveganja arbitraž je to ključni del reformnega programa, ampak morda bi bilo dobro, da bi to preučili tudi v kontekstu mednarodnega gibanja, lahko bi se povezali z odborom za finančno stabilnost in globalnimi regulatorji za to, da zagotovimo konsistenco. Hvala. Hvala lepa. Preden dobi besedo Sven Gigold, bomo vprašali še, kdo želi besedo. Marka Zanja ni, imamo dejansko postopek pritegnite pozornost predsednika. Sven, izvoli. Hvala lepa, hvala za komentarje. Strinjam se z podtonom številnih govornikov, namreč finančna pravila niso nič bolj učinkovita, če jih je več število strani, število direktiv, število uredb, delegiranih aktov in podobno, ni merilo tega, ali smo delo dobro upravili ali ne. Govorniki se ne strinjajo vedno o tem, ali bi bilo potrebno čiščenje ali ne. Tisti, ki so za močan regulativni okvir, se bojijo, da bi v novem obdobju lahko bila zadeva bolj zahtevna, kajti standardi se lahko izgubijo, če se čiščenje izvede preveč rigorozno. Nekateri pa se želijo rešiti standardov, ki so morda nekoliko neprijetni. To je razprava, ki je obsojena na propad. Mislim pa, da bi potrebovali neke objektivne kriterije, ali smo dobro upravili svoje delo ali ne. Kaj to pomeni? Ali potrošniki sedaj dobijo več denarja od tistih dobičkov, ki se zaslužijo na finančnih trgih? Vlogatelji potrebujejo ta prihodek v prihodnosti, zato da bodo lahko dobro živeli kot upokojenci. Imamo občutek, da finančni sektor pograbi prevelik delež pogače. Kaj predlagate, da bo sistem bolj učinkovit? Naprimer, švedski sistem. Švedski sistem je, da imajo pokojninski sistem, ki temelji na kapitalu, ampak ne temelji na dragi konkurenci med različnimi konkurenti. Kaj menite o tem? Kaj te. Ti stroški na vložen kapital so nič cela dva odstotka. Ali bi Evropa morala predlagati preproste varčevalne produkte za starost, ki bi bili mnogo cenejši od naprimer zavarovalnice? Kaj ti? Tudi skladi so lahko zapleteni, kompleksni in banke lahko imajo visoke stroške. In še eno vprašanje, učinkovitost uredbe solventnost v finančnem sistemu. Ne glede na naša prizadevanja, se zdi, da vlagatelji v bankah in zavarovalnicah še vedno menijo, da je to relativno varna naložba. V bančnem sektorju še vedno ne vidim, da bi se marže dvignile. To pomeni, da obstaja grožnja, da se bo pojavila odgovornost v prihodnosti in da bodo morda davkoplačevalci spet morali prevzeti račun. Kaj predlagate, zato da bi zadeva delovala? Potrebujemo objektivna merila. In še na zadnje, kaj menite o tem, da bi imeli Evropsko knjigo finančnih storitev? Kaj je to? To pomeni, da bi se poskusili rešiti regulative po predalčkih, ampak da bi se lotili problemov sorazmernosti, ki smo jih uh, ustvarili s tem, ko smo izglasovali 40 različnih zakonov ločeno. Zato, da bi obveznosti glede poročanja in tako naprej za podobne primere združili, zato da bi za nje veljala ena uredba, naprimer. Zanima me, kakšna so vaša priporočila in kakšna so vaša merila za to, ali smo na pravi poti ali ne. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Nihče drug ni prosil za besedo, zato bom vprašanje zastavil sam, gospod Grul. Omenjali ste IFO. IS. Povejte kaj več o tem. Omenjali ste tudi problem kapitalskih zahtev. Kaj je problem tukaj? Je to problem negotovosti in slabega ravnovesja med prvim in drugim stebrom ter ukrepi v zvezi z njima? Ali gre za sorazmernost in eh, merila, ki ne ocenijo tveganja ustrezno in ne spodbujajo financiranja v realnem gospodarstvu. Lepo prosim povete, kaj več o tem, tudi iz vidika trenutnega zakonodajnega okvira in uh, v okviru trenutnega izvajanja. Izvolite. You, yes. <clears throat> On IFRS. IFRS. sistem, kakršen je, je obvladljiv in ga banke lahko izvajo. Kakor sem že rekel, obstaja nekaj pomislekov, kajdi izvedena je bila študija v zvezi s tem. Tudi v tem odboru imate podskupine, ki se ukvarja s to temo. Ne gre za vprašanje izvajanja zakonodaje. To je težko in traja več let, ampak poleg teh kapitalskih zahtev je to ena od glavnih določb, ki bi bremenila naš kapital in to bi negativno vplivalo na posojanje, obenem bi to ustvarilo volatilnost in volatilnost je vedno problematična ko mm, ocenjujemo finančne izjave. Priporočila gredo v to smer, da bi pri IFIRS 9 upoštevali novo zakonodajo, da bi zadevo ocenili holistično. Kapitalske zahteve, omenjal sem že, da ni popolnoma jasno, kako naj bi te kapitalske rezerve delovale, kot je naprimer sistemska rezerva, kako bo to vključeno v sistem SREP. Ta sistem se v nadzornem kolegiju in pri ECB-ju že nekaj let uporablja. Prejšnji teden je Avstrija posredovala svojo rezervo in dobili so 75 klicev analistov in tako naprej potrebujemo več usklajevanja, več koordinacije pri uvedbi teh rezerv, tako bi zagotovili več stabilnosti in tudi več predvidljivosti. In to bi prav gotovo bilo dobro sprejeto. Odgovoriti želim gospodu Migoltu za dolgoročne proizvode in tudi za pokojnine. Mislim, da moramo biti realistični v tem primeru. Govorite o dolgoročnem produktu, ampak pri zavarovalništvu imamo večkrat probleme, kajti na številnih trgih velja vedno možnost prodaje. To pomeni, da ni mogoče vlagati na dolgi rok, ni mogoče početi tistih m, mm, stvari, ki bi zagotavljale dolgoročni pristop rešitve obstajajo, mislim, da se v okviru Unije kapitalskih trgov pripravljajo neke rešitve, ampak gre za problem, ki ga je treba rešiti. Namreč ne moreš po eni strani reči, da želiš delati to in to in to, po drugi strani pa zagotavljati polne prožnosti. Treba je imeti realističen pristop, kako lahko dosežemo ustrezen rezultat. Prav tako želim komentirati vašo zamisel o Evropski knjigi finančnih storitev. Mislim, da smo sedaj priča temu, da to škodi izbiri produktov. Če vse potiskamo v enak kot, če vse poskušamo spraviti v en okvir, potem dobiš pač tudi podobno vedenje. Naprimer, primer PRIPS. Tam ni možnosti, da bi zavarovalnica izpostavila, naprimer, da obstajajo kapitalske zahteve. Zavarovalnice dajo naprimer obljubo in pri tem nimajo možnosti, da bi izpostavile svoje specifične eh, elemente in to je že neko vprašanje, ki sega čez naš sektor. Prav tako velja še nekaj, če se preveč odmaknemo, če bodo ljudje vsi preveč počeli enako, potem to vodi v više tveganje. Mislim, da bi morali ohraniti različne vrste vedenja, še posebej pri podjetjih, naprimer, lahko vidimo, da so zavarovalnice ostale, čeprav so se drugi umaknili, želimo si, da bi sektor ostal mm, pozitivno usmerjen in zato včasih pač potrebujemo različna pravila. Hvala, profesorica Maloni. Strinjam se z zamislijo objektivnih meril povezanih z potrošniki. V zvezi s tem so zelo pomembna pravila glede upravljanja v MIFID 2. Če naj bi to res delovalo, v smislu, da bodo nadzorniki preverjali poslovne modele, razvoj proizvodov, in eh, rezultate za potrošnike, potem bomo dejansko zagotovili spodbude, ki bodo zagotovili izdelke z realnimi rezultati za potrošnike. Nadzor, podatki, ize, to je tisto, kar potrebujemo. Kar zadeva skupni evropski produkt, ki je preprost in bo zagotavljal varčevanje, Vem, da je to zapleteno, ampak to je projekt, ki bi ga Evropa morala storiti. Za USIC je Evropa to že zagotovila, gre za drugačen izdelek, gre za drugo industrijo, ampak mislim, da bi bilo dobro, če bi o tem razmislili. Seveda moramo upoštevati, da Združeno kraljestvo že razvija preproste izdelke in da je težko zagotoviti ustrezen regulativni okvir za te proizvode, ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi na tej stopni zagotovili prav to, kar zadeva knjigo z pravili o finančnih storitvah. Mislim, da moramo še veliko dela upraviti na področju definicije izvedeni finančni instrumenti, nadzornik, skupni nadzornik in tako naprej. Sama menim, da je kompleksnost evropskega finančnega sektorja tako velika, da bomo morali sprejeti sistem temeleč na načelih, ta pa ima svoje zive. Drugače bomo imeli veliko izzivov, vseeno pa mislim, da potrebujemo skupne definicije in skupne pristope po različnih ukrepih. Hvala lepa. <clears throat> Question, um... Hvala vsem za ta vprašanja. No, mi nikakor ne pozivamo, ker še več regulative temveč si želimo enostavnejšo in bolj robustno zakonodaje. Prav tako bolj podpiramo eh, količnik eh, vzvoda, kapitalskega vzvoda, kot pa eh, enostavne kapitalske količnike. Kar zadeva standardizirane produkte za široko potrošnjo, to mislim, da je dober predlog, mm, nikakor pa nismo navdušeni nad. Te trdnim osnutkom, da cijemo. Kar zadeva za misel o tem, da bi imeli produkte za upokojence z boljšimi donosi, mislim, da zaenkrat še nismo ravno na suhem. Mislim, da morajo upokojenci in drugi varčevalci vedeti, da smo v najbolj težavnih razmerah, kar zajeva finančne trge. Zdaj, glede diagnoze trenutnega stanja, glede CMU, je verjetno prioriteta ta, in to sem tudi hotel povedati v svojem nagovoru, da je potrebno se zavedati, da če želimo obnoviti rast, potrebujemo več eh, zaupanja, potrebujemo potrošnike, ki bodo končno odprli svoje listnice, če se ne počnejo pa tako je treba poskrbeti za rast BDP. -ja. To je največja in najpomembnejša gonilna sila in to je tisto, kar je potrebno v prvi vrsti oživiti. Hvala lepa. Se popolnoma strinjam, kar zdeva vzvodje ali pa pondare na podlagi tveganja. Gospod Balce, hvala lepa je že po pol peti, tako da bom kratek. Najprej najlepša hvala vsem eh, sodelujočim v panelu za njihovo razpoložljivost in tudi za zelo dober upogled v izzive regulacije evropskih finančnih trgov. Pozitivno je, da informacije dobivamo strani bank, strani orvanic, strani nevladne organizacije, ki je blizu potrošnikom in tudi z akademskega vidika. Izredno bi se rad tudi zahvalil vsem poročevalcem v Senci in tudi ostalim kolegom in kolegicam, ki so danes tu. Hvala za to, da ste sodelovali pri tej razpravi. Mislim, da smo si kar enotni, da tu ne gre za deregulacijo po načelu tega, da kar vse vprek, vse nekoliko skrčimo. Ne, treba je poštevati tveganja, eh, treba je tudi vedeti, da je treba upoštevati velikost posameznih institucij, prav tako pa je treba upoštevati splošne in najpomembnejše cilje na mestu, zaradi malenkosti potem izgubljamo. Panelisti danes so izpostavili, kje so trenutno največje težave, kje nas najbolj čevl žuli in mislim, da je bila današnja predstavitev še kako koristna. Na koncu koncev mislim, da gre za to in mora iti za to, da to sestavljam ko različnih predpisov, s čimer se trenutno, trenutno soočamo, eh, na koncu koncu vendarle sestavimo v enotno sliko in da ne pustimo vseh koč, koščkov. Eh, zmešanih. To je to, kar mislim, da je bistveno. O tem se bom pogovarjal in tem, na tem tudi delal s poročevalci v senci in eh, pripričal sem, da bo iz tega na koncu koncev išlo zelo dobro poročilo na lastno pobudo. Hvala lepa. Hvala vsem za vse vaše prispevke. Veselimo se že prve izmenjave mnen o osnutku tega poročila in sicer takoj po naslednji točki na dnevnem redu. Čakamo samo podpredsednika, da se nam pridruži, potem pa nadaljujemo.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 Tako, gremo naprej na naslednjo točko in sicer predstavitev sistema Target to Security z T2S. V naših vrstah pozdravljam Iva Merša, člana izvršilnega odbora ECB, ki je prijazno sprejel naše povabilo, da nam spregovori o sistemu Target to Security. Gre za vse evropsko platformo za uh, clearing in poravnavo vrednostnih papirjev, ki je v odgovornosti in njenih organov odločanja. Ekon vas je sem povabil, eh, da obeležimo začetek delovanja te platforme, kar bo 22. junija prihodnji teden, ko bo prišlo do prvega eh, vala eh, migracije. vrednostnih papirjev z depozitarjev v državah članicah, tudi iz moje države in nekaterih drugih, tako da gre za dan, ki predstavlja zelo pomemben zgodovinski trenutek v okolju evropskih vrednostnih papirjev. Target to Securities je sistem namenjen odpravi številnih eh, ovir na evropskem trgu del eh, vrednostnih papirjev, prav tako naj bi poenotili prakse na področju clearinga in uh, deponiranja vrednostnih papirjev. Torej, prisluhnili bomo vašemu mnenju o tem pomembnem eh, prispevku, vključno za dodano vrednost sistema Target to Securities, kar zadeva harmonizacijo trgov in verjetno bodo sledila tudi določena vprašanja, kar zadeva sinergije med tem projektom in pa uredbo o centralnem depozitarju vrednostnih papirjev, kjer je bil parlament so zakonodajalec lansko leto. No, tu pa je tudi pobuda o kapitalskih trgih, na čemer dela komisija v zadnjih mesecih in glede česar smo tudi danes dopoledne sprejeli resolucijo. Hvala torej, da ste sprejeli naše povabilo. Gospod Merš, beseda pa je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani člani članice odbora, dame in gospodje, hvala lepa za to povabilo, da lahko spregovorim o sistemu Target to Securities moram reči, da sem tudi jaz zelo vesel, da se lahko spomnim na to, kako so stvari potekale pred desetimi leti. Vem, kako zelo je Evropski parlament podpiral to zamisel in uh, mislim, da s tem tudi že jasno vidimo, kako dolgo je trajalo, da smo to prvotno zamisel uspeli implementirati, da smo šli skozi različne zakonodajne postopke, tudi skozi tehnične in eh, funkcionalne podrobnosti. Samo še tri delovne dnevi nas ločijo od eh, začetka delovanja tega pomembnega sistema. Prihodni ponedeljek namreč bo pet nacionalnih eh, kliniško-depotnih družb preneslo svoje poslovanje na platformo, ki smo jo mi ustvarili. In to je, kot rečeno, šele prvi val te, v narekovajih, migracije. Na koncu bo 21 eh, nacionalnih eh, KDD-ov, ki se bodo preselili na to enotno platformo. To je, po mojem mnenju, eden največjih, najpomembnejših projektov, ki jih je ECB oziroma Eurosystem sprožil od eh, ustanovitve. Najpomembnejša logistična zadeva v naši zgodovini je bila uvedba nove valute v 12 državah na isti dan, enako je tudi za samo ustanovitev ECB za opredelitev funkcionalnih in operativnih postopkov. Mislim pa, da je prav tako pomembno, da se spomnimo na še en velik pomemben projekt, eh, in sicer SSM. To morda ni bil tako zelo obsežen projekt, je pa bila časovnica izredno napeta in v zgolj enem letu nam je uspelo uveljaviti to novo razsežnost evropskega sodelovanja in evropskega oblikovanja politik in da je to dejansko tudi zaživelo. No, danes tu pa govorimo o projektu, ki sodi bolj na področje evropske skrite infrastrukture. Skratka, zadeva je zelo očitna in samoumevna, razen kadar neha funkcionirati in takrat je zadeva tudi politično zelo pereča. Leta 1999, ko smo začeli z uvedbo evra in z delovanjem ECB, smo imeli nacionalne sisteme. In edina stvar, ki smo jo takrat uspeli narediti, je bila ta, da smo med sebojno povezali te različne nacionalne kliniško-depotne sisteme. To je bil sistem target. No in tu smo zgolj povezali eh, plačilne sisteme posameznih nacionalnih platform. No in potem smo ugotovili, da bi bila enotna platforma bistveno bolj učinkovita kot zgolj medsebojno povezan na sistem nacionalnih rešitev. Do leta 2004 smo potem uspeli po sistemu target 1 vzpostaviti sistem target 2 in target 2 je dejansko že bil integrirana platforma, ki zdaj povezuje 56 tisoč bank po celotnem sistemu, vključno z ECB in v letu 2014 je preko 90 milijonov eh, plačil šlo skozi poravnavo v tem sistemu eh, v skupni vrednosti skoraj da 500 biljard evrov. Uporaba sistema Target 2 je obvezna z eh, operacije monetarne politike, prav tako pa se lahko uporablja za eh, zasebne transakcije. In zahvaljujoč na svetu Evropskega parlamenta, bi rekel, je platforma Target 2 platforma ne le za plačilne poravnave v evru, ampak eh, tudi za številne druge valute. To še ne velja za sistem Target to Securities, ampak v prihodnje razmišljamo tudi o tem, da bi tudi ta dva sistema bolj povezali. No, ko smo začeli postavljati to infrastrukturo za gotovinska plačila, smo ugotovili, da v evroobmočju vedno več plačil poteka tudi z zastavicijo jamstev in nismo še imeli evropskega sistema na strani vrednostnih papirjev. Če hočete torej neko plačilo, eh, za katerim stoji ustrezno jamstvo, eh, ste lahko opravili gotovinsko plačilo na integrirani eh, evropski platformi, ampak obenem je morala nacionalna platforma opraviti poravnavo vrednostnih papirjev. To ni bilo optimalno in zato smo začeli razmišljati, ali morda ne bi bilo pametno imeti tudi integriran evropski sistem, ki bi povezoval gotovinska plačila in pa eh, tudi transakcije vezane na vrednostne papirje. To je bil torej prvotni namen sistema Target to Securities. Evropa, kot veste, je imela več nacionalnih sistemov, več kot 30 KDD-ov eh, z različnimi kliniško-depotnimi eh, sistemi, eh, različno zakonodajo, različnimi depozitarji. Eh, prav tako je bilo veliko različnih pravil, ker zadeva procese za ustrezno ocenjevanje bonitete. No, ta sistem bo omogočil večjo mero varnosti, saj bo prihajalo do poravnave neposredno na ravni centralne banke, kajti Targeted Security zadeva podračuna pri centralni banki, pa tako bo to omogočalo ustrezno ekonomijo obsega, ne da bi to zahtevalo sočasno, da se združujejo nacionalni KDD-ji. Nacionalni KDD-ji so še vedno vstopna točka za akterje na trgu in to je tudi razlog, zakaj to ni KDD kot tak v skladu z definicijo CDR, ampak je to zgolj informacijsko-tehnološka platforma. Nacionalni KDD-ji bodo ohranili vse procese, ki so ekonomski, se pravi notarske usluge in pa servisiranje eh, kapitalskih sredstev za izdajatelje. Eden od elementov, ki ga velja povdariti, je sistem upravljanja, ki smo ga postavili za potrebe integriranega evropskega sistema in to je struktura upravljanja T2S. Če bi vam pokazal diagram te strukture, bi nedvomno menili, da gre za izredno zapleten sistem. Ampak eh, mar ni Evropa kot taka izredno kompleksna, kar zadeva raznolike sisteme. No, zato imamo strukturo na štirih ravneh z nastotine institucijami, ki so vključene. In to seveda je zelo kompleksen sistem. Ampak eh, konec koncev je to celovit sistem, delujoč sistem in dejal bi celo, da je to en od predpogojev, ki je omogočil uspeh tega projekta. Zavezanost vseh sodelujočih oseb eh, v tem okviru, ki ga imenujem eh, omrežje kooperativnih deležnikov je temelj uspeha tega projekta. Verjetno ste slišali že nekatere govorice, da morda platforma T2S ni dovolj stabilna, zato da bi jo dejansko tudi zaknali. Ampak realnost je takšna, da je ta platforma zdaj eh, stabilna in da je pripravljena za zagon tako strani izvršilnega odbora TGS in tudi strani KDD-ev v usmerjevalni skupini. Zavedamo se, da bo sistem T2S imel izjemen vpliv na finančni trg in ključnega pomena za nas je, da ta migracija poteka kar se da tekoče. Po oceni statusa platforme, tako stabilnosti kot pripravljenosti na zagon, tudi po oceni eh, samega produkcijskega modusa, mislim, da lahko izjavim, da je ta platforma pripravljena za zagon ta konec tedna. To izhaja tudi iz eh, ocen usmerjevalnih organov, ki so jih danes posredovali izvršilnemu odboru ECB, jutri pa bo končno to potrdil tudi svet ECB. No, ampak e, za, za gon tega sistema ni dovolj, da je pripravljen evrosistem, temveč morajo biti pripravljeni tudi nacionalni sistemi. Nacionalni sistemi pa so sestavljeni iz nacionalnih KDD-jev in bank, ki so povezane s temi KDD-ji. Zdaj smo, do zdaj smo opredelili pet držav, ki bodo sodelovali v tem prvem valu in sicer prostovoljno. Torej Grčija, Malta, Romunija, Švica in Italija. Torej KDD teh držav so vsi potrdili, da so pripravljeni in da bodo začeli z prenosom vseh statičnih podatkov, torej vse eh, izdaje vrednostnih papirjev v teh državah se bodo naložile na enotno platformo in v teh štirih državah bo poravnava, kar zdaj v trgovino, trgovanje s temi vrednostnimi papirji, prav tako potekalo na platformi T2S v ponedeljek. V petih državah v Italiji je nacionalna skupnost bank bila mnenja, da potrebujejo nekaj več časa za to, da preskusijo to novo informacijsko okolje in zato bodo začeli uporabljati platformo prihodni ponedeljek, končno poravnavo vsega trgovanja pa bojo najkasneje do konca avgusta, 31. avgusta letošnjega leta tudi prenesli na platformo T2S. To je rešitev, ki so jo sprejeli tudi vsi ostali sodelujoči ker ti lahko si predstavljate, da če imate zamudo v prvem valu, ima to potem lahko posledice tudi za naslednje eh, vale širice, ampak mi menimo, da to ne bo problem, da je zadeva stabilna in da gremo lahko naprej. To vsaj je tudi mnenje KDD-ov in sodelujočih na trgu, da torej ne bo negativnih posledic. In eh, delovna skupina sicer je bila ustanovljena zato, da do konca prihodnega meseca poroča o tem, ali velja obravnavati morda tudi kakšne druge učinke sredi tega, eh, te manjše zamude, je vendarle prišlo do soglasne odločitve, da se ban, italijanskim bankam odobri rok konec avgusta za prenos eh, celotnega trgovanja in kliringa eh, na to platformo. Kakšne so torej prednosti te enotne platforme? Kot prvo, tako kot eh, uredba o kliniško depotnih družbah, bo to spodbudilo harmonizacijo. Še vedno obstaja prevelika mera fragmentacije trgov v EU, sploh v fazi po trgovanju in zato potrebujemo več harmonizacije, na katerih primerih celo popolno harmonizacijo. Gre torej za proces, ki ga naprej žene trg in C2S je tisti, ki bo zagotovil lahko izkoristek celotnega potencijala. V obdobju 2.1.2.3 nekateri se spomnite poročila Giovannini, ki je opredelilo vse pomankljivosti, ki jih imamo eh, v finančni panogi, eh, tako imenovani post-trade finančni panogi in tu še vedno ostajajo določeni elementi, ki jih treba rešiti. T2S in eh, te ver bo sta seveda odgovorila na določena vprašanja, eh, ne pa na vsa. Tista, ki še ostajajo neorešena, torej kar zadeva kapitalsko unijo, eh, tu bo še potrebno nekaj zadev storiti. Sem pa vsekakor pripravljen se pogovoriti o tem, kako to storiti in kakšne so različne pomankljivosti, ki jih vidimo na tem področju. Toliko za enkrat in. Uh, pripravljen sem odgovoriti na vaše morebitne vprašanja. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Merš, za to vašo predstavitev. Gospod Werner Langen kot prvi. Hvala lepa, gospod Merš. Mislim, da ste se lotili kar težke naloge leta 2008 je bila sprejeta temeljna politična odločitev, sedem let kasneje, zdaj boste prihodnji ponedeljek zadevo lahko zagnali s štirimi in pol državami. Če sem prav razumel, Italija potrebuje do konca poletnih počitnic, ker se mora najprej na dopust, preden lahko v polni meri sodeluje. No, moram reči, da je bila to kar težka organizacijska naloga. In zanima me kot prvo, zakaj je bilo potrebno, da Evropska centralna banka pripravi to platformo. In kot drugo, na seznamu držav, ki bodo pristopile do leta 2017, imamo tri nečlanice evra. Švica, Mačarska in Danska. Vse te čez dobro leto kakšne so po vašem mnenju možnosti, da bi morda Združeno kraljestvo z Londonskim sitjem tudi pristopila ali pa gre tu za konkurenčno razmerje. Danes ja, ampak je morda pozitivno, da niso zraven ali pa bi to morda bil lahko zanimiv izziv za prihodnost. Drugo vprašanje. Sistem Target 1 je bil predmet eh, hudih razprav o tveganjih. Zdaj v tem sistemu gre zgolj za vrednostne papirje in bilo je veliko znanstvenih sporov, bilo se, bile so celo tožbe pred Evropskim sodiščem, eh, celo debele knjige so nekateri profesori pisali na to temo, ki jih nihče ni razumel, razen njihovi asistenti. Eh, in zanima me, kako bomo zdaj z obsegom poslovanja 500 eh, biljonov evrov zadevo obvladovali. In zanima me, ali menite, ali je prav, da se tu morda ne omejimo na evro, eh, ali pa je bolje, da gremo na sistem, ki obsega več valut. Če bo vse torej šlo v skladu z načrti do leta 2017, me zanima, kako se bo po vašem mnenju spremenja obseg poslovanja, je to lahko nekaj, kar bi utegnili primerjati s sistemom v ZDA. In še zadnje vprašanje, ki nima veze s tem eh, sistemom. Kot eh, pristojni strokovnjak eh, za področje odprave gotovinskega poslovanja me zanima, kako vi gledate na to zadevo. Hvala. Hvala. Najprej nas spomnim na to, da smo na začetku resnično bili mnenja, da lahko spodbudimo trg k temu, da spreme vse potrebne pobude za to, da bi takšno platformo ustanovili na zasebni ravni. Ampak zadevo smo opozovali nekaj let in videli smo, koliko težav je pri premoščanju določenih težav, ki so bolj vezane na regulatorni okvir v javnem sektorju in zato smo se odločili, da bi morala ECB biti tista, ki bo naredila korak naprej in ustanovila to platformo. Saj je konec koncev to tudi tista institucija, ki je bila za to najbolj zainteresirana, kajti vsa njena monetarna politika je bila operativno odvisna tudi od učinkovite strukture za a, plačila in poravnave. Pred 15-10 leti nekako smo potem prišli do zaključka, da je konec koncev na ECB, da naredi tu korak naprej. In eh, res je, tu se moram pokloniti Evropskemu parlamentu, eh, eh, pač po načelu cesarju, kar je cesarjevega. In parlament je bil tisti, ki je najbolj ustrajal na tem, da to ne bi smela biti neka platforma opredeljena v evrih, temveč večvalutna platforma. To je bil pravilen pristop. Na začetku je to seveda nekoliko zapletlo zadeve eh, z vidika funkcionalnosti in kompleksnosti, ampak na koncu koncev se je to pokazalo za tisto, kar je potrebno, da to lahko dejansko postane evropska platforma. In pred približno dvema, tremi tedni sem obiskal švedsko centralno banko, kajti centralna banka je tista, ki je odgovorna za valuto in tudi za to, da to valuto pravi na to platformo. Nacionalna KDD pa je odgovorna za vrednostne papirje in v številnih državah KDD ni javna institucija, temveč je v nekaterih državah to sestavni del centralne banke, v nekaterih je to čisto določena institucija, skratka zadeva je zelo raznolika. No in švedi so mi dejali, da njihova bančna industrija preučevala možnost pristopa k sistemu T2S in centralna banka je zelo natančno spremljala razvoj dogodkov. Imeli smo že prvo izmenjavo mnen med tehničnimi ekipami, ki se torej pripravljajo na to temo. Zdaj ne bom skrival to, predvsem temelji na dejstvu, da je švedska KDD zelo vključena v tehnični razvoj tudi v drugih nordijskih državah, eh, tudi na finskem, kjer je aktivna ista KDD, Euroclear. In poanta je, da finski sistem postane kompatibilen s sistemom T2S in eh, tudi preko tega bodo švedi ugotovili, da je to koristno za njih. V tem kontekstu upam, da se bom lahko sestavil tudi s eh, predstavniki Norveške centralne banke, v ne preveč oddaljeni prihodnosti. Tudi oni se bodo vključevali v isto tehnično okolje in bodo torej prav tako imeli interes za prestop na T2S. Omenjate tudi obseg poslovanja. Pričakujemo, da bo ta obseg poslovanja porasel, ko bodo ti novi sodelujoči vstopili v sistem. Prav tako smo imeli razprave o tem po odločitvi sodišča o lokacijski eh, politiki s kolegi iz angliške centralne banke. Eh, predvsem so izrazili interes po tem, da bi preučili možnost uporabe sistema Target 2 za gotovinska plačila, eh, še posebej za torej, tiste finančne posrednike, ki poslujejo v evrih, so pa locirani v Londonu. Bomo videli, ali bo to uspešno zaključeno. Smo se pa že odločili, da bomo okrepili našo, naš skupni nadzor nad takšno tržno infrastrukturo in to je ena od prednosti te integrirane infrastrukture, namreč, da to spodbuja tudi sodelovanje, kar zadeva nadzor, mm, torej nadzorstveno razsežnost različnih nacionalnih pristojnih organov. No, potem pa ste spraševali tudi, ali bo target 2 vključeval tudi druge valute. No, začeli smo z drugimi valutami eh, pri Target 2 Security, skajti ravno pri vrednostnih papirjih je več interesa za to, da se eh, tudi sistemi, ki niso v območju evra pridružijo, bodi si v evru, bodi si v lastni valuti in to lahko storijo tako, da povežejo svoj nacionalni KDD z KDD-jem, ki deluje znotraj okolja T2S ali pa, da gotovinski del izvajajo v lastni valuti in le vrednostne papirje prenesejo na T2S. No in z tega vidika smo prejeli že veliko izkazov interesa za to področje in naša prva zaveza v tem trenutku je, da sistem uspešno zaženemo, potem seveda migracija še naslednjih valov širitve in potem bomo videli, kakšne dejanske interese TRS, kar je del izven območja evra, da se pridružijo temu sistemu in vsekakor obstajajo možnosti za to, da to postane globalni standard. Mine. Eh, Hvala. Opozoriti vas moram, da se moramo eh, za vsako vprašanje in odgovor držati petih minut. Gospod Poltang, skušal bom biti kratek. Hvala. Mislim, da je to ogromen, zelo kompleksen projekt. Eh, vzel je že veliko časa, ampak je vsekakor vreden, da se z njim nadaljuje. In eh, vedno se človek vpraša, kaj bi šlo lahko narobe, preden eh, začnete s tako stvarjo. Gotovo ste si ogledali tudi tveganja, ki so s tem povezana. No, radi bi povdarili, da želimo imeti stabilno okolje brez pretiranih eh, tveganj, če ta platforma ne bi dobro delovala. Eh, vem, da je ta proces potekal v fazah oziroma v valovih, ampak zanima me, kako da ste izbrali ta uh, projekt. Mogoče sem to uh, Eh, izpustil, nisem dobro slišal. Kaj so še ponujali eh, ponudniki oziroma kako se vključujejo na to platformo? No, kako pa je z Grčijo? Grška ekonomija in grške finance so v zelo težavnem položaju. Ali lahko to uh, ali lahko uporabljajo to platformo. Zadnjič eh, pa me zanima še, kakšni konkretni ukrepi so lahko z izjetjem sprejeti v okviru eh, Unije kapitalskih trgov. Hvala. Glede prvega vprašanja naj povem naslednje. E, mislimo, da ne bo šlo tukaj nič narobe. Pri e, takem projektu, je jasno, da do zadnjega trenutka, ko izvajaš testiranje, prihaja do manjših eh, problemov. Eh, pred dvema tednoma smo zaključili s pregledom softvera za ta projekt. Takrat eh, je bilo še vedno nekaj ovir, ki pa niso bile ključnega pomena, mm, torej niso mogle tega projekta ogroziti. In za vsako tako manjšo napakico smo bili pripravljeni. E, tudi skupnost uporabnikov je bila dovolj e, prepričana v to, da e, sistemu nič ne bo preprečilo, da začne delovati. V prvih fazah smo se tudi morali še ukvarjati z temi manjšimi napakami, eh, ki so sistemu onemogočali, da bi bil sto odstoten. No, kdo sodeluje in na kakšen način, eh, stvar je prostovoljne narave, eh, razstave potekajo med različnimi udeleženci oziroma so potekale, nobenega usiljevanja ni bilo. in uh, še nekaj o Grčiji. Grški eh, sistem je povezan z Grško centralno banko. In sodelovanje v takem sistemu prispeva k finančni stabilnosti. Tako da karkoli bo zdaj izšlo iz tega političnega procesa, Mislim, da je finančna stabilnost še vedno eh, javno dobro in je nujno potrebna povsod po Evropi, še posebej pa v Grčiji. Sodelovanje grške banke zato prispeva k stabilizaciji plačil v Grčiji med grškimi udeleženci, pa tudi med grškimi in ne grškimi udeleženci v evroobmočju in izven njega zato da bodo operacije potekale gladko. Mislim, da bi si morali prizadevati vsi, kajti to je v korist vseh. Eh, kako to prispeva k uniji kapitalskih trgov, glede tega pa naj povem naslednje. Eh, če se bomo ukvarjali z določenimi ovirami, ki še obstajajo v poročilu Džovanini, torej da trgi postanejo bolj učinkoviti, Eh, bo to privedlo k harmonizaciji, k temu, da se vzpostavijo evropska pravila in evropski standardi. Še vedno imamo preveč segmentacije v eh, post-trade poslovanju in eh, taka platforma bo prispevala k temu, da se določene od teh ovir odstranijo. Hvala. Zdaj pa Kej Swinburne, ki je poročevalka za CSRD. Hvala. Mogoče eh, ni prav, da se toliko veselim, ampak resnično sem vesela, da eh, je ta projekt eh, začel veljati. Veliko let sem posvetila eh, CSDR. Zato vam resnično čestitam, da ste končno prestopili to eh, ciljno črto in da je stvar začela delovati. Mm, to resnično dokazuje tudi vašo ustrajnost. Zdaj eh, imamo enotno platformo, ki deluje ne samo v Evropi, ampak tudi na širšem trgu. Dobro je, da ima ta platforma možnost tudi, da se širi. No, kot poročevalka o CSDR pa se ne moram upreti izkušnjavi, da bi vas prosila za nasvet eh, glede ene teme, s katero smo se ukvarjali. CSDR. Eh, je veliko eh, navdiha imel od T2S. Eh, šlo je za to, da bi imeli enotno evropsko knjigo pravil oziroma enoten pravilnik za enotni trg. Odprti standardi za komunikacijo in protokoli to, in pa to, da se različne teme dopolnjujejo skupaj z T2S. To bi pomagalo, da bi dopolnili naš notranji trg, ampak določena pravila v CSDR, ki smo jih želeli povezati z izvajanjem eh, T2S, eh, še posebej z eh, disciplino reševanja. No, to je vse povezano tudi s časovnim pritiskom in s časovnico. Mislim, da bi operativno vse skupaj bolje potekalo, če bi eh, časovnico za CSRD povezali tudi z eh, končno fazo prehoda na T2S, tako da bi bankam in vsem institucijam, ki, upra, ki uporabljajo T2S, omogočili, da eh, se navadijo tega sistema, preden stroške podvojimo na področju reševanja. Ali bi podprli eh, tak prehod oziroma tako eh, disciplino pri reševanju, tak režim oziroma tudi eh, odlog, da bi se vse skupaj uskladilo. Werner Langen je omenjal še države, ki to lahko uporabljajo. Mislim, da je to odličen model, da se eh, zmanjšajo stroški reševanja sporov za potrošnike po Evropi. Eh, to je eden od velikih evropskih projektov, ki eh, bo veliko prispeval eh, v vseh državah članicah. Sistem je prostovolen, tako da ljudje niso prisiljeni, eh, da bi se mu pridružili. In rada bi vprašala še naslednje, kako dolgo bo trajalo, preden se bo moja država članica in pa druge pridružile temu izbirnemu sistemu za reševanje sporov po Evropi v korist naših potrošnikov. Hvala. Thank you for this uh, question. Hvala za to vprašanje, hvala za vašo podporo. Eh, enotna pravila o reševanju so eh, tista, glede katerih si povsem delimo cilje eh, s CSDR oziroma CSDR. obstajajo pa področja, kjer se dopolnjujemo eh, z eh, svežnjem CSDR za bolj integriran eh, sistem oziroma platformo za reševanje sporov. No, potem pa ste vprašali še, ali bi morali preložiti izvajanje do zadnjega uh, vala oziroma zadnje faze. To bi v določenih uh, primerih pomagalo, da ne bi imeli dvojnega sistema, predvsem za tiste bi pomagalo, ki eh, so že prešli eh, na ta sistem, ampak eh, po mojih izkušnjah bi rekel, da bi morali biti kar se da previdni, da bi preprečili. Eh, eh, eh, preveč discipline pri rokih. Da bi stvar začeli čimprej izvajati, ne da bi začeli izvajati režim sankcij za tiste, ki še niso pripravljeni. Mislim, da bi to bil drugi način, kako doseči isto. Ampak to je področje, glede katerega želim ostati v stikih z Evropskim parlamentom. Evropski parlament je na tem področju predstavljal pomembno podporo pri našem delu in je tudi omogočil eh, to, da je eh, sistem TI2S eh, začel delovati. O razpravah o uniji kapitalskih trgov bomo tudi na isti strani. No, kar se tiče Združenega kraljestva, pa naj povem, da imamo zelo plodne stike z angliško banko. In sicer razpravljamo o tem, kako iti naprej, eh, predvsem glede učinkovitosti, infrastrukture, eh, sodelovanja, pregleda in nadzora. Govorimo tudi o tem, kako evropsko okolje narediti bolj varno, bolj učinkovito in tudi cenejše za vse akterje na trgu. Speaker, Fabio De Hvala, Fabio De Masi. Naslednji. Nobody there from Alde, I guess. Oh, okay. Apparently not. Was... Nikogar ni iz skupine Alde, eh, zato ste me malo presenetili. No. Naredil bom vse, da bom eh, čim krajši. Želim se osredotočiti na eh, drugačen vidik T2S. Kolega Werner eh, Lange je že omenil Hans Werner Jazina in celotno razpravo o tveganjih, kaj bi se zgodilo, če eh, bi država bankrotirala oziroma ne bi izpolnila eh, kriterijev za T2S. Tukaj gre za kapitalske tokove, kot smo videli v zadnjih tednih in mesecih prihaja tudi do bega kapitala in e, s tem so povezane kazni, kaj ti treba je plačevati obresti e, na to. No, kakšen je vaš pogled na te zadeve, če bi prišlo do krčenja sredstev in nacionalne banke, če bi morali razmisliti obvesti o tem, da so neke bilance, neka sredstva izgubljena. Vemo, da imajo tudi negativen kapital. Ali bi v tem primeru uh, stvari postale zelo dramatične? Hvala še enkrat, da ste prišli. Where I have to slightly disagree is. No, moram se. Uh, Eh, ne strinjati, eh, eh, ko, gre, ko ste rekli, da gre za kapitalske tokove oziroma prenos kapitala, če je država izgubila dostop do trga. In to se je skoraj že zgodilo v eni državi. Če pa ima država popoln dostop do trga, potem eh, T2S odraža samo del kapitalskih premikov eh, in medbančni tokovi se ne bodo odražali na eh, bilancah centralnih bank. Banke eh, se lahko povezujejo eh, tudi v medbančnih omrežjih. No, politično vprašanje, ki ste ga postavili, pa je bilo, kaj če bi država če bi kakšna država izstopila iz evroobmočja. To v pogodbi ni predvideno in mi gledamo na eh, sodelovanje v evroobmočju kot na nekaj eh, irreverzibilnega. Eh, pogodba je bila tudi napisana v tem smislu in če bi zdaj vzpostavili sistem, ki bi po našem mnenju bil eh, renacionalizacija. In če bi reverzibilnost evra bila postavljena pod vprašaj, potem bi bili soočeni s težavami. No, imamo pa mehanizme, kot obstajajo tudi v ZDA. In sicer tukaj ne gre za uh, popoln clearing uh, eh, bilanco ob koncu leta, ampak to vključuje tudi druge mehanizme za to, da se ohrani nekaj eh, previdnosti pri bilancah centralne banke. Imamo pa še vprašanje sorazmernosti in pa uravnoteženega pristopa. T2S oziroma bilance T2S so take, da ne ostanejo enosmerne za eh, preveč časa oziroma predolgo obdobje. Problem bi se pojavil, če bi določena država članica strukturno ostala na isti strani uh, računa predolgo. To tudi ne bi bilo v skladu z idejo evropske integracije. Tukaj gre za idejo konvergenčnosti. In sicer konvergenčnost uh, eh, preglasne odgovornosti torej lastna odgovornost eh, pri gospodarskem upravljanju, dokler eh, upoštevamo to skupaj z določenimi podpornimi ukrepi, ki obstajajo v eh, politikah upravljanja. Mislim, da ni potrebe, da bilance T20 spreminjamo. Ko gremo na sistem, kjer bi imeli redefinicijo, oziroma če bi prešli na drugačen sistem z drugačno definicijo, bi to eh, bilo bolj skrb vzbujajoče kot pa trenutno stanje eh, centralne banke, ali imajo lahko negativen kapital. Da, nekaj primerov smo imeli v Evropski uniji. In samo po sebi to ni nekaj, kar bi lahko obdržali predolgo. E, to ne bi imelo takošnjih finančnih posledic, lahko pa bi spodkopalo ugled e, centralne banke v javnih očeh. Zato začasna nega, e, situacija negativnega kapitala je možna, če je situacija v državi pač taka, ne more pa ta situacija trajati v nedogled. Hvala. Gospod Zani, izvolite. Grazie, eh, presidente. Ja, najlepša hvala, predsednik. Tudi jaz se pridružujem čestitkam za vzpostavitev te nove infrastrukture na tako mm, hiter način. Pa ne v absolutnem smislu, ampak glede na to, koliko časa je bilo za to potrebnega in to je bilo odlično opravljeno. Moje vprašanje pa glede target to securities. Me zanima, ali po vašem mnenju tak sistem brez Združenega kraljestva v Evropski uniji eh, lahko postane šepav in neučinkovit. To je moje vprašanje v zvezi z target dva. Potem pa še eno vprašanje povezano z vprašanjem kolege Demazija. Eh, rad bi se vrnil k njegovemu vprašanju, saj je bil vaš odgovor bolj politično naravnan. Saj ta refren, da je evro reverzibilen, poznan, vendar pa tega ne moremo sprejeti, saj tudi če pogodbe tega ne priznavajo, uh, bi lahko imeli primer države, ki bi se enostransko odločila za izstop iz območja z evrom. In v tem primeru govorimo seveda o Grčiji. Če bi Grčija morala izstopiti iz območja z evrom, in to je možnost, ki je ne moremo povsem zanikati, me zanima, kaj bi se zgodilo s sistemom Target 2, ki je zdaj v rdečih številkah za 100 ali 99 milijard evrov, če se ne motim, ali bi v tem primeru druge države članice oziroma druge drža centralne banke morale prevzeti to izgubo, ali bi šlo samo za neko teoretično izgubo, ki v resnici, v realnem smislu ne bi vplivala na proračune. Pa še nekaj. Če bi res grška država ostala izven sistema Target 2 in to ne po lastni volji, bi to lahko pomenilo kršitev člena 63 o prostem pretoku kapitala. Ali Evropska centralna banka lahko pove, kakšno je njene stališče v zvezi s tem in uh, kakšne so možnosti, da se to ne bi zgodilo, če bi prišlo do neželjenega izstopa iz območja z evrom. Uh, I think you are uh, right. Mislim, da imate prav. Tudi, če ni nič predvidenega v pogodbi, nismo uh, zaščiteni pred uh, enostranskim ukrepanjem, enostranskimi dejavnostmi oziroma dogodki. Vendar pa to ni uh, evropski odgovor na nacionalne probleme. Uh, evropski odgovor je odgovor sodelovanja. Uh, torej, da se doseže dogovor tudi. Eh, ko pride do težkih eh, situacij. Številke, ki ste jih omenili, so pravilne. Ne želim špekulirati glede eh, te situacije, ker to ni v moji pristojnosti, tako da ne moram niti reči, ali je to samo hipoteza oziroma ali je to naša hipoteza. Naša hipoteza je taka, da bomo ohranili obstoj evroobmočja, kakor je bilo odločeno na politični ravni da bi zdaj špekuliral o tem, ali se bo politična raven drugače odločila, pa je. Eh, pa bi bilo zelo neprimerno eh, z moje strani, eh, ki sem neizvoljen strokovnjak Evropske institucije. No, samo tehnično gledano pa bi to pomenilo, da bomo imeli dolg ene centralne banke, ki bo upisan v račune Evropske centralne banke. In to je to, kako bi ta dolg potem eh, povrnili, kako bi bil odplačan, pa je še stvar prihodnih pogajanj. Vendar pa v tem smislu ni nič predvidenega in kot sem že rekel, to eh, tudi ni del naših špekulacij. Eh, našega dela ne utemeljujemo na takih hipotezah, eh, ampak delamo tako, da bi ohranili kohezivnost evroobmočja v skladu z odločitvami, ki so bile sprejete na ravni predsednikov državnih vlad. What... Hvala. To, kar ste rekli na koncu bi nam moralo pokazati, da je v interesu vseh udeleženih akterjev, da si prizadevajo za to, da bi se izognili posledicam. Eh, to bi prineslo zapletene posledice za vse, za ECB in na to gledamo kot na še dodaten razlog za to, da moramo biti vsi skupaj zavezani. Uh, v sodelovanju. E, tukaj gre za medvladne institucije, predvsem njihova vloga je s tem povezana, ampak dobro je tudi povdariti e, negativne posledice, ki bi lahko iz takega dogodka izšle. Najlepša hvala za to pomembno srečanje in razpravo. Kot ste rekli, Eh, je parlament močan podpornik eh, T2S. Še naprej bomo tesno spremljali nov razvoj dogodkov in eh, mislim, da je ta nova tržna infrastruktura dober znak za naše trge. Najlepša hvala. No, prehajamo na 15. točko na dnevnem redu, ocena stanja in izzivi pri ureditvi v finančnih storitvah, učinek in nadaljni koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov. Imeli smo že eh, zelo plodno izmenjavo mnen in javno predstavitev. Zdaj pa lahko začnemo razpravo s prvo izmenjavo mnen še na to temo. Gospod Balc, izvolite. Dobre. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je bilo res dobro, da smo danes popovdan imeli najprej to javno predstavitev To je bila zelo informativna predstavitev. Imeli smo predstavnika bank, predstavnico zavarovalnic, Finance Watch in tudi znanosti. Odbor se je v preteklosti že večkrat izrazil, da bi bilo dobro, da bi imeli pregled nad učinkom zakonodaje. To seveda ne pomeni, da bomo umikali zakonodajo. Vsi vemo, da je finančna kriza pokazala, da obstajajo pomankljivosti na področju zakonodaje. Te pomankljivosti smo morali odpraviti in še vedno nas čaka delo na tem področju. In prav tako ne gremo v smeri deregulacije, ampak gremo v smeri učinkovite in uspešne regulacije. Zato bomo morali preveriti zakonodajo iz preteklih let, kajti vedeti moramo, da smo pripravili veliko zakonodaje, veliko zakonodaje pa je še v pripravi. V zadnjih petih letih smo sprejeli zelo veliko zakonodaje na tem področju in ta zakonodaja je zelo obsežna. Zato je reguliranje institutov, trgov, deležnikov in tudi drugih akterjev zelo pomembno in tudi zelo kompleksno. Namen regulacije je, da bi ocenili tveganja in da bi zaščitili potrošnike, ne pa, da bi imeli kakšno gospodarsko-politično agendo. Ne glede na to, je treba pravila preveriti tudi z tega vidika, ali imajo pravila posledice na realno gospodarstvo in na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Kako bi lahko podpirali evropsko gospodarstvo, če evropske banke le stežka dobijo dovolj kapitala? če so zavarovalnice pod vedno večjim upravnim bremenom in če je izkoriščanje in sprejemanje kapitalskih trgov v Evropi podvrženo le skromni rasti. Zato sem želel podati neko oceno stanja in izzivo na tem področju. Zato bi morali izvesti tudi presojo učinka, ki bo upoštevala specifične lastnosti posameznih sektorjev. Na koncu pa moramo seveda povzeti zadevo po vseh sektorjih in o tem smo govorili danes tudi z našimi štirimi govorniki. Gospod predsednik, prav tako se mi zdi zelo pomembno, da prakso presoje učinka, temeljito preoblikujemo. Ni prav, da komisija izvaja presoje učinkov in da pri tem niso upoštevali večjih finančnih institutov. In prav gotovo ni prav, da se posledice v teh presojah učinka ocenjujejo samo površinsko. Razprava o uniji kapitalskih trgov bi lahko prispevala tudi k temu, da bi izboljšali pravila na tem področju in da bi odpravili pomankljivosti in nejasnosti tudi v povezavi z posameznimi sektorji finančnega trga. Z tem poročilom želim spregovoriti o točkah kot sta koherenca in konsistenca, pravil, sorazmernost in kompleksnost po mnenju, je ključna tudi mednarodna konkurenčnost. Vprašanje je, kako evropska pravila prispevajo k temu in kako bo to mogoče prilagoditi mednarodnim standardom, tako da ne bi imeli podvajanja dela ali nesorazmernih pravil. Zato so pristojni organi in tudi postopki odločanja o zakonodaji zelo pomembni. In tudi delegirani akti in tehnični standardi so točka, kjer mislim, da bi morali zadeve natačneje preveriti. Mislim tudi, da bi morali iz vseh teh majhnih kočkov zakonodaje in pravil sestaviti podobo celote, ki mora biti celovita in smiselna. Zato, gospod predsednik, želim z poročevalci v senci delati na tem in upam, da bomo na osnovi dobrega, zaupanja polnega sodelovanja na koncu dobili dobro poročilo na lasno pobudo. Hvala. Thank you very much to the rapporteur. And... Hvala lepa, gospod poročevalec. Ambiciozen program ste si zadali. Vsekakor pa zelo pomembno in nujno. Pul Tang, izvolite. Ja, res je ambiciozni smo, gospod predsednik. Danes dopoznan smo govorili o uniji kapitalskih trgov in sprašovali smo se, ali je to rešitev za nizke naložbe in nizko rast v Evropi, ali pa je to samo način, da se kriza na novo zapakira. To je pač razprava, ki bi lahko imeli o uniji kapitalskih trgov. Rezultat pa je seveda odvisen od tega, kako bomo pristopili k uniji kapitalskih trgov. Kajti, le kdo bi bil proti temu, da bi bili bolj učinkoviti na področju vrčevala, da bi okrepili združevanje tvegan, da bi tako izboljšali naložbe, da bi izboljšali možnost za dolgoročne naložbe v Evropi in tako naprej. Ampak te naložbe in priložnosti so pomembne, ampak vedeti moramo, da je to možno le, če bo finančni sektor pokazal, da služi realnemu gospodarstvu in da dejansko deluje v interesu ljudi v Evropi. In eh, ta prva izmenjava mnen je pomembna, ampak eh, povedati moramo, da ne gre za odpravljanje zakonodaje, gre za oceno stanja in za iskanje načinov, kako lahko izboljšamo finančno uredbo, in finančna pravila, kajti to je v interesu realnega gospodarstva. Finančni sektor mora služiti realnemu gospodarstvu. Začetek razprave je dober, potrebujemo to ravnotežje, zato da zagotovimo ustrezne rezultate. Sedaj pa še dve ali tri splošne pripombe. Vprašanje sistemske stabilnosti je bilo obravnavano, še posebej tukaj v parlamentu, in parlament je odpravil izjemno dobro delo pri izboljšanju finančne stabilnosti, ampak ne v celoti. Nekateri se posvečajo varnosti transakcij in eh, tukaj imamo še vedno izpostavljenost procikličnim dejavnikom nestabilnosti. Mislim, da moramo imeti odprte oči. Stabilnost se lahko prikrade od eh, kodrkoli. V parlamentu smo dobri, pri tem še vedno moramo biti pozorni na nestabilnost in pripraviti moramo ustrezna pravila in ureditve. In to ne sme biti sprejeto kot neke vrste breme, ampak kot nekaj, kar izboljša stabilnost. Dodano vrednost bo finančni sektor zagotovil le, če bo stabilen. Dvoma o tem ni. Po drugi strani mislim, da je pomembno tudi, da pride do premika od zadolževanja do tveganega kapitala. Če želimo imeti inovativno gospodarstvo, potem potrebujemo podjetja, ki lahko sprejmejo tveganja in premik na kapitalske trge je tudi premik na tvegani kapital, kajte potem bodo podjetja lahko dejansko prevzela tveganja in vlagala v inovacije. To pa pomeni tudi, da ne moramo preučevati samo finančne ureditve. Tudi davčni sistemi lahko pripomorejo k temu in eh, ne smejo dajati prednost, naprimer, eh, lasniškemu kapitalu. Na koncu sem slišal tudi, da je zaščita potrošnikov zelo pomembna. To je povedal tudi poročevalec. Zaščita potrošnikov je nekaj, kar mora biti v bistvu finančne ureditve. Veliko manevrskega prostora nas čaka še pri tem. Finančni sektor mora služiti realnemu gospodarstvu, kakor sem že povedal. kratek bom, kajti mislim, da ima moja skupina veliko zamisli o tem, kaj bi lahko storili, kaj bi morali storiti in upam, da bomo lahko izboljšali pravila na področju finančnega sektorja, zato da pokažemo, da finančni sektor lahko zagotovi dodano vrednost. Morajo imeti za realno gospodarstvo. Hvala. Thank you, Paul. Next on the list for ECR. Hvala. Case Winburn. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesela sem, da sta dve temi povezani, torej da se oziramo nazaj, preverjamo, kakšna je situacija na področju ureditve finančnih storitev v zadnjih letih in da gledamo tudi Unijo kapitalskih trgov. Unija kapitalskih trgov ni nov koncept, gre za podaljšanje tega, kar že počnemo in če smo kadarkoli videli primer tega, je bil to gospod Mrš, ki je predstavil sistem T2S, ki predstavlja platformo za celotno Evropo in tudi zunaj Evrope. To lahko izkoriščajo vsi, gre za kapitalske trge. Kot integrirani koncept, to ni nekaj novega, deset let je trajalo, da smo to dobili, ampak dejansko je to eh, unija kapitalskih trgov prihodnosti, zato moramo to izkoristiti. Ocena stanja in prihodnost eh, unije kapitalskih trgov v prihodnosti sta razpravi, ki gre sta z roko v roke in mislim, da mora to biti del ene enačbe. Želim pa se posvetiti določenim elementom, ki sem jih našla, ko smo zastavljali vprašanje našim govornikom. Če bomo uvrstili izjeme in če smo jih uvrstili v raven ena, moramo vedeti, da smo jih vključiti zato, da čitimo zakladnike posameznih eh, podjetij ali družb, ki morajo pač biti zaščiteni. Tudi pokojninski skladi so bili izuzeti, zato ker so drugačni, imajo drugačno strukturo in si zaslužijo drugačno obravnavo. Zato moramo poskrbeti, da ko uvajamo izjeme, teh izjem ne odpravljamo drugot. Naprimer, konsistenca po različnih dosjejih je vprašljiva, še posebej kar zadeva EMIR in direktivo o kapitalskih zahtevah, EMIR in MIFID, tam je razlik manj, ampak zavarovalnice so nam danes povedale, da je en podatek podvržen petim različnim uredbam, sama sem poznala samo dve, dve drugi oziroma tri so zunaj mandata ekona, zato moramo biti previdni pri izjemah, kajti poskrbeti moramo, da bodo te izjeme res veljajo posod, ne pa da neki uvedemo izjeme, drugi pa ne. Prav tako moramo poskrbeti, da se datumi začetka veljave ali podaljšanje teh um, izjem, izjem uveljavljajo relevantno. Naprimer, iz emirja klirniških družb smo izuzeli pokojninske sklade in to je že prvič bilo podaljšano, RTS pa še sploh ni bil sprejet smo torej na tej stopni in tam delegirani akti še niso bili sprejeti in niti RTE še ni bil sprejet, dejansko pa moramo popraviti čas te izjeme do časa sprejetja ustrezne zakonodaje, ne pa od datuma začetka eh, veljavnosti in objave v uradnem listu. Koherenca med ravnjo 1 in 2 je nekaj, kar moramo obravnavati, kajti to je za mene zelo pomembno. ESA je nova struktura, sami še ugotavljamo, kakšno je stanje, ugotavljamo, kako bi lahko zadeva najbolje delovala in mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo, da bodo tiste ese, ki niso v uh, trialogu in uh, ne slišijo političnega dialoga, kako smo prišli, kjer smo, da bodo te lahko na nek način razumele, kakšno je stanje in da bo ravena napravedena v roven dve bolj natančno. Prav tako obstajajo nasprotja, naprimer, trgi rasti za MSP-je, to smo vključili v več dosijev v zadnjem času. Oblikovali smo jih v okviru MIFID-a, ampak te trge smo uporabili tudi v CSDR-ju pri poravnavah in eh, pri zlorabah. Ti režimi, če bi bili podvrženi ESM, bi bili prazni. Trgi rasti MSP-jev bodo ključnega pomena za unijo kapitalskih trgov in zdi se mi, da bi res morali biti pozorni na to, zato da te kategorije ne bodo prazne na ravni dve. Podatkovna polja, preomenjena, so zelo kritična, potrebujemo več standardov, kjer je to mogoče, standardizacija podatkov je zelo pomembna, ne samo za Evropo, ampak za globalne regulatore, zato da bodo vedeli, kaj se dogaja. Večina trgovine se odvija na globalni ravni niti ne na regionalni ravni, zato moramo vedeti, kaj se dogaja. Pred seboj imam poročilo o zbiranju podatkov FSB-ja, samo za SFTI-je. Dolgo je skoraj 50 strani, najti moramo način, da bomo vse to konsolidirali, da bo smiselno. In še posebej v trgovini imamo trgovino in to en posel je treba poročati v okviru šestih različnih okvirov, MIFIREN, CSFR, prodaja na kratko in tako naprej. Mislim, da moramo najti neko hitro rešitev za to. To bi lahko vključili v poročilo in na koncu še nekaj o majhnih vlagateljih. Vedeti moramo, da bodo pokojnine v prihodnosti zelo odvisne od odločitev posameznika v krede pokojnin, ne pa od državnih pokojnin in njihovih odločitev. Zato jim moramo zagotoviti naložbene izdelke, ki bodo zagotovile več dobička in prihodkov od trenutnih obresnih mer na pologe. Zato moramo oceniti, kako uspešna je naša zakonodaja z vidika potrošnikov, kajti oni morajo imeti preglednost, vedeti morajo, kakšni so stroški njihovega naložbenega produkta, ampak ti stroški morajo prav tako pasti, ne samo, da so pregledni. Mislim, da moramo najti način, da bodo izdelki bolj preprosti. Poskrbeti pa moramo tudi, da se bodo ti produkti bolje razumeli in izzivo je veliko. Hvala. Alde, Hvala, ok. Naslednji. Nihta. Ki ga ni. Dobro. Gue. Fabio De Mazi. Unfortunately, I can't speak for Aldi, um, but hvala. Veselim se že sodelovanja z vami vsemi. To je zelo kompleksen projekt. V parlamentu sedaj vsi govorijo, da banke po krizi ne posojajo več in da se moramo sedaj posvetiti v uniji kapitalskih trgov in tako naprej. Moje priporočilo je, da smo tukaj nekoliko bolj previdni, kajti mislim, da obstajajo dobri razloki, zakaj je Evropa sistem osredotočen na banke. Imamo več jezikov, malih podjetij in tako naprej. Prav tako imamo prednost, da imamo ožje stike z potrošniki. Ko govorimo o uniji kapitalskih trgov, moramo govoriti tudi o tem, kaj kapitalski trgi lahko storijo glede financiranja večjih projektov. Vsekakor pa ne smemo tega obravnavati kot neke vrste čarobno palico, ki bo spet poskrbela za naložbe. Ko govorimo o kapitalskih trgih in o njih, ne moremo govoriti o tem, če ne omenjamo zelo pomembnega trga, to je trg za vladne obveznice. To se pa potem povezuje spet z evro obveznicami in to ima svoje pomisleke. Drugič skrbi me pogovor, ki ga imamo o sekuritizaciji. Nekaj je lahko res. nekateri vrednostni papiri niso problematični in če je to res, potem bi moral zasebni trg pokazati dovolj zanimanja. Lahko bi sledili dobrim primerom, kot je prepoved eh, uveljavljanja mm, vrednostnih papirjev kot garancije in tudi ponovno lesninjenje bi lahko preverili. Listinjenje je lahko koristno do določene mere, ampak drugi ali tretji korak eh, listinjenja pa ustvarja sistemska tveganja, ki jih ne potrebujemo. In še na koncu. Ruska komisija je podala pobudo za listinjenje visoke kakovosti. V okviru tega bi morali govoriti o nekem finančnem žigu kakovosti ali obveznem preverjanju teh instrumentov. To bi prav tako lahko preučili, kajti v preteklosti smo videli, da so finančni trgi sicer super, če podpirajo naložbe in tako naprej, ampak če se to razširi na določena področja, ki nimajo veze z realnim gospodarstvom ali če se pač preveč razraste, potem lahko to omejuje rast. Z veseljem pa bom o tem seveda z vami še govoril. Hvala Fabio, Svengigol zeleni. Hvala, gospod predsedujoči. Prvič, Javna predstavitev je bila zelo zanimiva. Z veseljem bom tudi sam sodeloval pri tem. Mislim, da bi morali svojo vlogo imati resno. Kajti, če bo Evropski parlament dal signal v kakršnikoli smeri, v tej smeri, bo to simbolično. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi se koordinirali z ZDA po Dodd Franku. Mislim, da bodo k malo imeli podobne razprave in zanimivo bi bilo skupaj preučiti to vprašanje. In še nekaj. Strinjam se z poročevalcem v senci socialistov. poskrbeti moramo, da zadeve ne bomo obravnavali z mikrovidika. Govorimo z institucijami, nekatere se bodo pritoževali, druge bodo zadovoljne in tako naprej. In to je ena perspektiva, ki je pomembna. Ampak mi moramo zadeve obravnavati tudi z makroekonomskega vidika. In kaj je to? Spraševati se moramo, kaj je funkcija finančnega sistema in ali je to delovalo da bi finančni sistem spet potisnili v smer realnega gospodarstva. Državljani se sprašujejo prav to, vedeti želijo, ali je sedaj lažje ali teže dobiti posojilo. Je sedaj tako, da dobim več dobička, ki ga zasluži ta banka, moj pokojninski sklad ali moja zavarovalnica. Dobim torej več od tega ali bo uprava vsega tega požrla več. In seveda vprašanje finančne stabilnosti in uh, verjetnost finančne krize. Na koncu še vprašanje odgovornosti. Ali je sedaj bolj verjetno, da če kupiš obveznico v banki ali pri veliki zavarovalnici, da si potem odgovoren, če ta družba potem propade. Kako je s tem? Praktično nemogoče je sedaj na, najti kakšnega avtorja študije ali presoje učinka, ki bi se strinjal z nekom drugim. V ekonomiji imamo pač različne paradigme in ljudje imajo različne poglede na vlogo finančnega sistema in s tem tudi na različna merila. Mislim, da bi bilo slabo, če bi naročili samo eno študijo, ki sledi eni paradigmi. V ekonomiji je pač tako. Spomnim se svojega študija, gre za vojno med eh, neoklasično fundacijo ali temeljem in neokenzijskim. Sam sem študiral v okviru te druge smeri, zato me kriza ni presenetila, ampak zatem sta dve teorije, kar zadeva makro perspektivo. Mislim, da ne smemo naročiti samo ene študije, kaj ti, drugače bomo morali sprejeti odločitev med različnimi paradigmami. To bi po mojem bila napaka, kajti v zvezi s tem nimamo samo enega pogleda in zelo zanimivo je tudi za javnost, kje različni akteri z različnimi predpostavkami pridejo do enakih rezultatov, kje pa do drugačnih. Prav tako bi lahko imeli neko raziskavo, ki je res prihajala od spodaj na vzgor. To je raziskava, ki zadeva sorazmernost. Jasno je, da vedno znova slišimo, da se ljudje pritožujejo, ampak zaenkrat še nisem slišal, kateri od ukrepov dejansko povzroča težave za majhne akterje in kateri ukrepi so mnogo manj obremenjujoči. Prav tako še nisem videl analize, kakšen je problem z načelom sorazmernosti. To je v vseh zakonih, ampak ko govorimo o posameznih členih in določbah, potem nadzorni organ nima možnosti, da ravna, zato ker eno pravilo velja za vsa podjetja in to potem ne spremeni nič. Imamo sicer pravilo sorazmernosti, ampak diferencijacije v besedilu zakona ali pravil ni. Zato potrebujemo analizo od podjetij in po drugi strani analizo o tem, kje bi lahko zagotovili več diferencijacije, zato da manjši akteri ne bodo preveč obremenjeni. Na koncu pa še delo komisije na področju bank. Spodnji dom v Združenem kraljestvu je opravil delo na to temo. In to poročilo je za mene še vseeno zanimivo. Če pomislimo, ko smo razpravljali o plačah v finančnem sektorju, smo pripravili zgornjo omejitev za bonuse. V Združenem kraljestvu so se dogovorili za drugačno rešitev, ki po mojem mnenju prav tako ni nujno slaba, namreč ne predpisujejo zgornje meje, ampak jasno navajajo, da se nad neko mejo denar lahko a, zahteva nazaj, če se podjetje znajde v težavah, zato da so akterji usmerjeni v prihodnost, ko poslujejo. Mislim, da bi lahko še enkrat to preverili, da vidimo, kako lahko združimo spodbude menedžerjev za skupnim dobrim in kako lahko zagotovimo boljšo konsistenco trenutnih dosežkov. To je pomembno, poročevalec. Lepo bi bilo, če bi imeli poročevalci v senci in sekretarjat razpravo o tem, kaj vse potrebujemo, zato da bomo poročilo lahko verodostojno pripravili in kako lahko vključimo različne perspektive v to razpravo. Ta naslov je tako širok, da obstaja nevarnost, da bomo na hitro nekaj spravili skupaj, to pa potem ne bo deležno verodostojnosti, ki bi si jo ta tema zaslužila. Hvala war jetzt zwar alles andere als ein Quickshot. Hvala, tole pa res ni bilo hitro, vendar časa imamo dovolj, glasujemo ob pol. Čaka nas še eden, Marko Cano, e FDD. Grazie. Eh. Hvala lepa. Poskušal bom povedati na kratko svoje glede na to, da so kolegi pred menoj že marsikaj izpostavili in mislim, da bo to pripeljalo do zelo pozitivnih in zanimivih razprav v prihodnjih mesecih. Razprav med poročevalcem in poročevalci v senci iz različnih skupin. Tema je zelo pomembna in moramo biti ambiciozni, zato ker je stava tukaj kar visoka in lahko bi to bilo ključno poročilo, če nam bodo cilji zelo jasni. Slišali smo danes precej zanimivih prispevkov, razmišljali smo tudi o tem, kaj je bilo storjenega na področju regulacije finančnih trgov do sedaj. Menim, da smo s tem zaključili eno fazo in sicer fazo, pri kateri je bilo treba reagirati takoj za to, da bi se spopadli s posledicami finančne krize. In Evropski parlament ter druge inštitucije so reagirale zato, ker se je bilo treba zoprstaviti posledicam krize. Danes pa moramo spremeniti izhodišče in se moramo lotiti vzrokov krize za našo regulativo in um, pri tem moramo imeti stališča, ki si jih znotraj institucij kar delimo in sicer, da morajo biti finančni trgi v službi realnega gospodarstva. In to je prvi splošni cilj, ki ga moramo imeti pred očmi, ko danes govorimo o finančni eh, zakonodaji. Kar pa zadeva unijo kapitalskih trgov, je to gotovo zelo pomemben ukrep, vendar pa moramo biti previdni. Naj se navežem na kolego iz vrst zelenih Gigolda. Postaviti si moramo namreč naslednje vprašanje. Čemu služi finančni sistem in kakšna bi morala biti njegova vloga znotraj evropskega gospodarstva? Menim, da bi ta vloga morala biti podpora in delovanje v službi realnega gospodarstva. Torej, ko govorimo o uniji kapitalskih trgov, je seveda dobrodošla eh, regulacija teh platform na evropski ravni. Dobrodošlo je tudi to, da skušamo usklejevati naše delo eh, in pripraviti predpise za postopke v primeru insolventnosti za evropske družbe, vendar pa moramo pri tem biti pozorni na to. Finančna kriza je nastala zaradi pretirane uporabe financ in finančnih trgov in zato se ne smemo usmeriti eh, ponovno v to smer. Torej, če se vse prenese na področje financ in finančnih trgov, bo to nevarno. To nam je pokazala že zgodovina. Mi moramo vedeti, kako delovati s finančnimi trgi, vendar moramo paziti, da ne bomo tega trga, ki morda deluje kolikor toliko dobro v Združenih državah, s čimer se sicer ne strinjam, prenesti v Evropsko unijo. Fabio je to dobro povedal. Namreč stvari so v Evropi potekali drugače kot v združenih državah. To sta dve različni stvarnosti. Evropski sistem je nastal na mreži malih in srednjih podjetij, medtem ko ameriški sistem ni in to je glavna razlika. Meni se zdi zelo težko to, da bi sistem, ki nima finančne kulture, um, ki bi bila zelo sofisticirana in ki temelji na uh, majhnih uh, družinskih podjetij, sistem, ki bi lahko svoje cilje uskladil s cilji institucionalnih investitorjev, velikih investitorjev. Uh, pri tem je treba upoštevati, da je pri financiranju realnega gospodarstva računanje samo na institucionalne akterje, strategija, ki ni nujno pravilna, ki ni nujno zmagovita. Danes imamo pred seboj sistem, ki je vlagal predvsem na srednji in dolgi rok, vendar pa je uh, optika finančnih investitorjev uh, in institucionalnih investitorjev bolj kratkoročna, če pa se mi želimo osredotočiti, osredotočiti na srednjeročno in dolgoročno vlaganje, pa se moramo uh, obrniti bolj k zasebnim investitorjem. Poglejmo si italijanske banke, ki imajo bolj tradicionalne poslovne modele, modele, ki so bolj osredotočeni na kreditiranje realnega gospodarstva in ne na špekulacije. In tu lahko vidite, da smo se mi finančni krizi še najbolje uprli in nismo potrebovali reševanja za naš bančni sistem, razen za Monte dei Paschi di Siena, ampak tukaj je šlo za različno problematiko, eh, ne pa za neke mm, komplicirane finančne mehanizme. Torej, Eh, osredotočiti se moramo na bolj tradicionalen finančni sistem, ki bo manj povezan zgolj s eh, finančnim trgom in finančno dejavnostjo, bi moral biti naš prvi cilj. Še nekaj, eh, kar morajo evropske inštitucije pojasniti in sicer shadow banking. Finančni trgi in institucionalni investitorji spadajo v ta tako imenovani shadow banking. Uh, In eh, mi oziroma vi, kar sam nisem bil poslanec v prejšnjem mandatu, ste poskušali eh, regulirati področje shadow bankinga in danes eh, Unija kapitalskih trgov govori o shadow bankingu kot o možnosti za prihodnost in tukaj si moramo pojasniti, kakšen bo naš pristop glede tega finančnega vira še nekaj za konec. Zadnja nevarnost, ki obstaja pri Uniji kapitalskih trgov in ki jo moramo upoštevati, je naslednja. Če bomo mi spodbujali um, družinske prihranke in zasebne prihranke proti finančnim trgom, bomo ta vir financiranja umaknili našim bankam eden glavnih virov financiranja na srednji in dolgi rok so prav depoziti družinskih eh, podjetij in družin. In če bomo to preusmerili na eh, kapitalske trge, lahko ogrozimo celoten finančni in bančni trg. Saj bodo banke izgubile ta vir financiranja, ki je bolj varen in bodo odvisne od bolj nestabilnih in negotovih virov financiranja. To sem želel povedati in upam, da bomo v prihodnjih mesecih imeli bolj konstruktivno razpravo eh, na tem področju. Zdi se, da bo tako in da bomo s kolegi dobro razpravljali. Hvala. Hvala. Še dva v prosti razpravi. Najprej gospod Hökmark. Hvala lepa. Ja, za besedo sem prosil le kot uh, skromni član tega odbora. No, par zadev je, ki so pomenili na tem področju. Ko govorimo o trgih, o sivih trgih in tako naprej, o finančnih trgih, je pomenilo, da vemo, da ne gre zgolj za akterje, ampak gre tudi za eh, regulatorje, za zakonodajalce. In na ta način, v tem kontekstu, smo tudi mi sestavni del finančnih trgov z vidika pravil, ki jih sprejemamo in ustvarjamo. In to pravim zato, ker smo pogosto zelo osko usmerjeni, ko gledamo na finančne trge. Nekateri to vidijo zgolj kot eh, finančne institucije, potem govorimo o realnem gospodarstvu. Ma še nikoli nisem slišal za delujoče realno gospodarstvo brez eh, plačil, brez faktur, brez posojil. Skratka, imamo ogromno likvidnost v Evropi, obenem pa imamo zelo nizko vrednost investicij, zato ker nekako ta sredstva ne pridejo skozi finančne trge in mislim, da ne moremo izvajati nobenega pregleda trenutnega stanja ne da bi preučili, kaj smo mi naredili in kaj je naša odgovornost. In mislim, da je pošteno reči, da smo bistveno bolj zapletli posojanje denarja in izposojanje denarja. Vse skupaj je seveda ravnovesje. Če hočeš več stabilnosti, moraš eh, vzpostaviti več pogojev za financiranje, ker to pač je sestavni del stabilnosti. Po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi možnost tveganja. Kot so nekateri kolegi omenili, finančni trgi so konec koncev stvar sprejemanja tvegan, analize tvegan in porazdelitve tvegan. In eh, če to ne funkcionira, potem s sistemom nekaj ni v redu in preučiti moramo pravila ki smo jih mi sprejeli in to mislim, da bi lahko bil pomemben del naše razprave. Nekateri menijo, da je unija kapitalskih trgov rešitev za vse. Po mojem ne. Mislim, da moramo pogledati, kako je s našimi finančnimi trgi. Dominirajo jih banke. Mislim, da smo jih dobro regulirali, včasih celo predobro. Ampak poskrbeti moramo za to, da lahko izvajajo investicije, da lahko ustvarjamo trg, da lahko zagotavljamo likvidnost, ki je potrebna za financiranje malih podjetij, srednje velikih podjetij, zagonskih podjetij in tudi velikih korporacij. In tu je problem. Skratka, investicijska podhranjenost kljub temu, da imamo zelo visoko mero likvidnosti. In problem je v tem, da ta likvidnost eh, zdaj poteka preko določenih kanalov v druga eh, področja. Vse večje vrednosti kapitala na mesto investicij v nova podjetja. In eh, vemo, kako je s poceni denarjem. Na ta način ustvarjaš nove mehurčke, nove finančne krize. In to je problem, ki ga imamo. Ne eh, toliko na strani ponudbe. Mislim, da ne gre zgolj za post-kenzijansko eh, šolo razmišljanja, ampak eh, tudi za avstrijsko ali kakšno drugo. In kar je najhujše, je to, da kot rečeno že imamo podhranjenost naravnih investicij, kljub zelo visoke likvidnosti. Hvala lepa, Antonijo Tajani. Hvala, predsednik. Mislim, da bi v poročilu na lastno pobudo parlament moral nakazati pot, po kateri bomo šli še zlasti na področju finančnega gospodarstva. Tudi danes se je v razpravi izkazali, da bi to morali biti finance v službi realnega gospodarstva, kar je bistvenega pomena za izhod iz krize. Rezultati, do katerih smo prišli eh, z regulacijo sprejeto v zadnjih letih, so pozitivni in mislim, da bi morali tu slediti dvem prioritetam, kar zadeva vidike finančne regulative. Prvič, Eh, večji učinek na področju boljšega sprejemanja zakonodaje in ugotoviti, ali smo z novo relogotivo dejansko kaj zmanjšali administrativno breme za potrošnike in za podjetja. In drugič, ugotoviti je treba, ali komisija in nadzorne agencije opravljajo to, za kar so se zavezali na politični ravni. Zdaj pa kar zadeva kapitalske trge. Mislim, da moramo zasledovati cilj, da ta eh, projekt povežemo z bančno unijo na eni strani in z Junkerjevim načrtom na drugi, tako da bomo maksimalno izkoristili sinergije na tem področju. Tukaj imamo v mislih pokojninske sklade. Eh, Eh, za izvajanje infrastrukturnih projektov v okviru eh, Junkerjevega načrta. Mislim, da je v Združenem kraljestvu to zelo pomemben način. In drugič je treba pojasniti tudi ulogo bank, še zlasti tistih, ki so bližje eh, ozemlju in državljanom. Tukaj govorim o zadružnih bankah, naprimer. Banke imajo zelo pomembno ulogo ki jo morajo opravljati na kapitalskem trgu, na katerem je pomembno, da imamo na eni strani pomembno ulogo banke, na drugi strani pa ulogo venture capital. Eh, o tem se še ne govori dovolj poglobljeno, ampak mislim, da bi lahko že dobro uporabljali svežanj kozme, ki prvič uporablja sredstva za podporo malim in srednjim podjetjem, ehm, kar je Mm, tipično za Evropo in v čemer se mi razlikujemo od združenih držav ter nekaterih drugih držav, kot je naprimer Izrael. Mislim, da predvsem mora biti kapital koristen za realno gospodarstvo in mora postati inštrument za reševanje problema dostopa do kreditiranja za mala in srednja podjetja. In ne na zadnje, menim, da bi morali dobro preveriti uporabo in jo nadzirati vsemi eh, uh, supporting faktorja pri uresničevanju Bazla 3. Namreč v prejšnjem mandatu je parlament uh, v dogovoru s Evropsko komisijo sprejel v tem odločitev skupaj z uh, mojim pristankom, seveda, saj je zmanjšal rezerve, ki. Uh, so jih banke morale imeti za mala in srednja podretja v višini do eh, milijona in pol. Tako da pomembno je, da banke končno začnejo upoštevati eh, to, kar je sklenil parlament. Hvala. Hvala lepa poročevalcem vsemci, kolegicam in kolegom. Hvala za razpravo. Hvala tudi za vse elemente, o katerih smo govorili, veliko o tem, ki smo jih danes obravnavali, je tem, ki jih lahko pospiram. Pavel, ja, realni sektor mora služiti gospodarstvu in uh, to mora biti del naših premislekov tudi tukaj. Mislim, da moramo teme varstva potrošnikov obravnavati še naprej. Tega ne smemo pozabiti in pri takšnem poročilu moramo to seveda vključiti. Kay Swinburne je rekla, da moramo zagotoviti koherenco med eh, ravnjo 1 in ravnjo 2. Mislim, da je to zelo pomembna tema in v zadnjih mesecih smo temu bili priča. Vprašanje, ki ga je zastavil Sven Gigold, je bilo naslednje, torej da bi imeli morda več kot eno študijo. O tem bi lahko razmislili komisija lahko tudi sama morda pripravi več študij, ampak eh, ta točka se mi je zdela zelo zanimiva. In tudi vprašanje, kako bi lahko bolje ločevali med velikimi in majhnimi, to je vprašanje, ki bi ga prav tako lahko obravnavali. Če si vse pogledam, potem mislim, da bi lahko sprejel citat gospoda Zanija. V poročilu gre o veliko temah in zato moramo biti zelo ambiciozni. Tako jaz kot poročevalec razumem našo nalogo, upam, da bodo poročevalci v senci menili enako in zato se že veselim razprav v prihodnih mesecih in upam, da bomo dobili dobro poročilo. Hvala. Thank you very much. Uh, the... Hvala. Časovnica je naslednja. O poročilu bomo razpravljali 3. septembra. Potem bo postavljen tudi rok za predlagane oziroma za uh, vlaganje predlogov sprememb in potem bodo še posveti med poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala za to razpravo. Zdaj bomo imeli kratek odmor. Ob pol sedmih pa bomo glasovali o EFSI-ju skupaj z odborom za proračun.